zasedanje Evropskega sveta 17. in 18. marca 2016 ter izid vrha Evropska unija Turčija. Na to temo najprej predajem besedo eh, predsedniku Evropskega sveta, gospodu Donaldu Tusku. Izvolite. Hvala, gospod predsednik spoštovani poslanci, spoštovane poslanke Evropskega parlamenta. 19. januarja sem bil tukaj v Evropskem parlamentu in povedal, da Evropska unija nima več kot dva meseca, da reši šengensko območje in da bo marčovski Evropski eh, svet zadnji trenutek, da pogledamo, kako strategija deluje. Če strategija ne bi delovala, bi morali se soočiti z velikimi posledicami, kot je propad Schengena. Ta dva meseca smo izkoristili na najboljši možen način. Sklicali smo dva vrha, ki sta bila namenjena skoraj izključno tej temi 7. marca je Evropski svet sprijel tri pomembne odločitve. Prva, končanje mahanja skozi in zajezitev migranskega vala čez Balkansko pot. Ta odločitev je temeljila na domnevi, da evropska rešitev brez spoštovanja evropskega prava in brez spoštovanja Schengens, ki jih pravil ni mogoča. Druga odločitev se je nanašala na močno povečanje humanitarne pomoči za Grčijo. Spostavili smo nov nujni instrument, ki je omogočil 300 eh, milijonov evrov, ki smo jih poslali eh, najprej v Grčijo, pa tudi drugim državam članicam, ki jih je hudo prizadela begunska kriza. Ponudili smo tudi dodatno pomoč, eh, zato da bi nadzorovali zunanje meje v Grčiji. Dogovorili smo se tudi z bivšo Jugoslavijsko republiko Makedonijo in Albanijo z precejšno pomočjo držav članic. Tretja odločitev se je nanašala na vračanje beguncev iz Grčije v Turčijo, tistih beguncev, ki ne potrebujejo mednarodne zaščite. Voditelji so prav tako pozdravili prisotnost eh, NATO za povečanje nadzornih funkcij. Turčija pa se je strinjala s tem, da prevzame vse nezakonite priseljence, ki so bili najdene v grških vodah. Na prvem svetu v mesecu v marcu so me voditelji prosili, da eh, predstavim nove predloge Turčije in da pripravim skupno evropsko stališče z namenom, da bi prišli do dogovora proti koncu meseca marca. Ta dogovor smo končno dosegli na Evropskem svetu 18. marca. Dogovorili smo se, da bodo vsi nezakoniti priseljenci, ki prihajajo z grških eh, otokov od 28. Eh, marca odhajajo nazaj v Turčijo. Izvajanje se bi uvajalo postopoma na, po načelo eden za enega. To se je zdaj začelo izvajati. Dva ključna elementa eh, tega dogovora sta bila prvič zagotoviti skladno z vsemi evropskimi in mednarodnimi zakoni za zagotovitvijo, da vsak migrant, ki prihaja v Evropo, eh, doživi enakopravno obravnavo in sicer na individualni način. Tukaj je izključeno vsakršno kolektivno eh, vračanje in izgon. Komisija je preverjala zakonitost dogovora in izgon. Zato bi se zahvalil tudi Žanu Klodu in njegovi ekipi eh, za vloženo delo in podporo. Drugič, ko gre za pristopna pogajanja, eh, smo upoštevali ciprske pomisleke. Pristop do te teme je eh, bil test evropske solidarnosti do ene članice. Evropa je to presegla. Nekateri so želeli Cipr prisiliti k velikim koncesijam, kar je seveda razumljivo. Vendar sem od vsega eh, začetka eh, rekel, da ne moremo žrtovati najbolj temeljnega interesa neke države članice, v tem primeru Cipra, na oltarju eh, migracijske politike. Drage poslanke in poslanci, zavedamo se težav in naše naloge pri reševanju te krize. Od začetka sem vedel, da bi bila nevarna iluzija, če bi verjeli, da bomo našli stotstotno učinkovito rešitev. Vsem iskalcem političnega svetega grala moram povedati, da ga nikoli ne boste našli enostavni rešitve težko najti v politiki. V tem primeru so praktično nemogoče. To, s čimer se soočamo, je multidimenzionalno prizadevanje, gre za zgodbo, ki se nikoli ne konča. Rešitve, ki jih izvajamo, niso idealne in ne bodo pomenile konca našega dela. Tudi dogovor s Turčijo ni popoln in popolnoma se zavedamo njegovih eh, slabosti in tvegan. Storili smo vse, da bi zagotovili spoštovanje človeškega dostojanstva, vendar se zavedam, da je vse odvisno od tega, kako se bo ta sporazum izvajal. Dogovor z Turčijo in zapiranje kanske poti sproža etična vprašanja in tudi pravna vprašanja. Seveda se strinjam z mnogimi dvomi. Lahko jih odpravimo samo, če bomo rešitve izvajali tako, kot smo se jih, kot smo si jih zamislili in to vseh podrobnosti. Obuštevanje vseh eh, dvomov, eh, s katerimi se deloma tudi strinjam, vas moram vendarle upozoriti, da je osnovni dogovor, da zmanjšamo migracije v Evropsko unijo. Kot sem večkrat že povedal, brez tega in brez ponovne vzpostavitve nadzora nad evropsko migracijsko politiko ne bomo mogli poprepričiti politične katastrofe. Tukaj mislim na padec Schengna, izgubo nadzora nad našimi eh, mejami z vsemi posledicami za našo varnost, politični kaos v Evropski uniji, zelo širok občutek eh, nevarnosti in eh, nesigurnosti ter porast ekstremizma. Danes mislim, da vsak razume, kako visoke so bile stave in kako visoke so še vedno. Zavedati se moramo, da zunanje okoliščine ne bodo delovale nam v prid. Veliko krat se je zgodilo, da je bil edini način eh, za preprečitev migracij, da stabiliziramo svet in eh, odpravimo korenine izseljevanja. To se pogosto sliši kot ali bi zato, da v Evropi ne naredimo prav ničesar. Upam, da smo končno razumeli, da Evropa nima čarobne paličice, s katero bo rešila vse težave tega sveta. Tako smo bili zaposleni zato, da bi našli to paličico, da smo to paličico izgubili, ko smo morali reševati lastne probleme. Ta kriza je v končni fazi pokazala, da moramo ponovno prevzeti odgovornost zase, preden eh, začenjamo reševati svet okoli nas. V dveh mesecih, ko smo se osredotočali na to, kaj storiti v naši okolici, smo dosegli rezultate in eh, te rezultate smo lahko dosegli kljub temu, da nismo rešili osnovnih razlogov za migracije kot so lakota in revščina v podsaharski Afriki, vojno v Sibriji, destabilizacija v vseh regijah od Libije do Afganistana. Ne samo, da nismo rešili vseh teh kriz, medtem so se pojavili celo nove, kot naprimer napetost med Turčijo in Rusijo, eh, boji v Gorskem Karabahu in teroristični napadi v mnogih regijah sveta. Človeško je nemogoče reševati vse te krize na kratki rok. Nišče ne sme ignorirati osnovnih razlogov za migracije. To je seveda izziv ne samo za nas, za Evropo, ampak za celotno svetovno skupnost. Zato bomo delali trdo eh, pri reševanju migracijske krize in predloge bomo predstavili japonski na G20 in G18 na kitajskem. Osredotočili se bomo na ekonomskem razvoju prizadetih eh, regij eh, z izboljšanjem infrastrukture, trgovine, gospodarstva, izobraževanja in tako naprej. Vendar ne smemo pozabiti, da je delo na osnovnih razlogih za migracije eh, stalno delo, trajno delo, brez kakršnekoli garancije za popolni uspeh eh, na koncu eh, poti. Saj to ni odvisno samo od našega delovanja, zato moramo biti učinkoviti najprej in predvsem tam, kjer je vse odvisno od nas. To pomeni reševanje krize na evropskih tleh pri delovanju v tej smeri. Se moramo spomniti, da balkanska pot ni edina migracijska pot in da tudi druge države pričakujejo naše sodelovanje in solidarnost, ne samo Grčija in Bolgarija. Tukaj mislim na centralno-mediteransko pot za migrante iz Libije. To pomeni, da moramo pomagati eh, Malti in Italiji, če bi za to zaprosili. Ne bomo samo mogli kopirati rešitev, ki smo jih uporabili za balkansko polot, eh, tudi zato, ker Libija ni Turčija. Kar zadeva balkansko pot, eh, smo sprejeli ukrepe bistveno prepozno, kar je pripeljalo do začasnega zapiranja meja znotraj evroobmočja zato je nujno popolno sodelovanje z Italijo in Malto, da bi se izognili takšnemu scenariju v prihodnosti. Drage poslanke in poslanci, predolgo je bila Evropa razdeljena med eh, tiste, ki so se zauzemali za varnost in tiste, ki so se zauzemali na, od, za odprtost. Danes končno povezujemo eh, ti dve veliki potrebi, potrebi po varnosti na naših mejah in potrebo po odprtosti in tolerantnosti. To je mogoče največji uspeh, eh, ki smo ga dosegli v zadnjih mesecih. Ta sinteza bo pomenila enega najpomembnejših bojič za prihodnost Evropo. Ne smemo se bati napetosti, ki nas čaka. V kritičnih časih v zgodovini je Evropa zmagovala samo, če se je soočila z tveganji sočasno. Zato moramo ostati odprti in tolerantni, hkrati pa trdni in očinkoviti. Napetosti so nekaj naravnega. In evropski fenomen je sposobnost, da eh, da jih pretvorimo v pozitivno energijo in to moramo ohraniti. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod Tusk. V imenu komisije ima zdaj besedo Jean-Claude Juncker. Spoštovani gospod predsednik, gospod predsednik sveta, predsednik Evropskega sveta, gospe in gospodje poslanci. Fanatično in slepo nasilje je to, čemer so begunci vsakodnevno izpostavljeni v Siriji in drugot, odkudr bežijo in skušajo priti do Evrope. Na tej poti padajo pogosto v roke tihotapcev, ki na mesto, da bi ulagali v plovila, eh, jih ta, ta sredstva, ki jih dobijo, eh, združujejo v zelo visoke vsote prometa na letni ravni. Da bi to preprečili, to je namen sporazuma, ki je bil 18. marca podpisan med Evropsko unijo in Turčijo in ki ga skušamo začeti izvajati. Ali boste sprejeli, da zakon ne v Egejskem morju izvajajo zločinci in tihotapci, ali pa boste sprejeli utemeljenost in uh, izvajanje sporazuma med Evropsko unijo in Turčijo. Seveda to ni težko. To sem povedal že na samem začetku, da bo to Herkulova naloga in da bo to zahtevalo veliko prizadevanja in sodelovanja eh, s strani grških organov in tudi turških in zelo veliko odgovornosti tudi. Komisija je svojega odposlanca poslala na sam kraj izvajanja, kjer bo spremljal, kako se bo to dogajalo in predvsem spremljal to, da ne bo, krše, da ne bo kršena evropska in mednarodna zakonodaja. V teh dneh je bilo 320 nezakonitih migrantov vrnjenih iz Grčije v Turčijo in 79 uh, eh, sirskih beguncev je bilo iz Turčije prepeljanih v Evropsko unijo. Tako da vse strani si morajo prizadevati za čim boljše izvajanje uh, teh predpisov v, v zvezi z vračanjem beguncev. Naša odgovornost za begunce se ne konča na zunanjih mejah. Izhodišče akcijskega načrta za Turčijo je, da stopimo skupaj in da ljudem na begu omogočimo dostojno življenje in perspektivo za prihodnost. Zato je ta mehanizem z tremi milijardami tako pomemben. In prav je, da do leta 2018 eh, ta mehanizem eh, pomoči povečamo še za 3 milijarde. Ta denar se ne stega v, tu, v Turčijo, kot moram pribirati in kar je lažno, ampak ta denar je namenjen beguncem, ki iščejo zavetje pred eh, mrazom, ki potrebujejo hrano, katerih otroci morajo iti v šolo, ker imajo pravico do prihodnosti. Prav zato smo začeli izvajati prve projekte v okviru eh, tega mehanizma z pomočjo 3 milijard. 55 milijonov evrov bomo porabili za to, da bo dodatnih 110 tisoč otrok dobilo dostop do šol. 40 dodatnih eh, milijonov bomo dali eh, v svetovnem, program, v svetovnem programu pomoči. 37 tisoč eh, beguncev iz Sirije bomo s tem oskrbeli za hrano. Nadaljni projekti so v pripravi in so na poti. Pogosto slišimo, tudi tukaj. Ali je Turčija sploh zanesljiv partner? Seveda, in tega nočem zamolčati, so tukaj teme več kot ena, pri katerih Turčija in Evropska unija nimata enakega mnenja, imata celo zelo različno mnenje. Vendar je nekaj jasno. Ne glede na to, kako cenimo delo za begunce, imamo pomisleke pri drugih vprašanjih, ko gre za temeljne človekove pravice ali pa svobodo medijev. Nikakor ne morem razumeti, da nemški veleposlanik zaradi eh, priznam, neke nemogoče satirične pesmi odreagira tako, kot je. Das bringt die Türkei nicht mehr an uns heran. S tem Turčije ne bomo približali, ampak jo bomo samo oddaljili od nas. Partnerstvo z Turčijo pa odpira tudi nove možnosti. Kajti samo v dialogu lahko rešujemo osnovna vprašanja, ki so nam pri srcu in upajmo tudi Turčiji. Samo tako bomo lahko spregovorili o teh zadevah, ne pa z ledene razdalje. In če se bo Turčija v pristopnih pogajanjih približala Evropske unije in lahko to samo, to samo pozdravim. In upam, da bom to nekega dne lahko tudi storil. Od vseh rešitev, ki jih imamo, je sodelovanje s Turčijo najboljša rešitev. Že zato, ker ima meja vedno dve strani. In je vedno bolje delovati z, ne pa proti nekemu partnerju. Prav tako se moramo zavedati še enega dejstva. Turčija sama je prevzela več kot tri milijone beguncev, več kot katerakoli druga država na svetu in več kot celotna Evropa skupaj. In zato ne smemo uh, Turčije pustiti same s tem problemom. To je vprašanje solidarnosti. Če smo sami če sami pogojujemo solidarnost med seboj, bi morali brezpogojno ponuditi solidarnost Turčiji, ki nam pomaga. Solidarnost. Gospod predsednik, je naše vodilo, ko pripravljamo našo, naš skupni evropski azilni sistem. Poznamo šibke točke v trenutnem sistemu. Tiho tapci jih prav tako poznajo. Izkoristili so nacionalna pravila in se obogatili. Prejšnji teden je komisija objavila možnosti za reforme. Mislim, da moramo narediti tri stvari, predvsem tri stvari. Prvič, razjasniti moramo, katera država je pristojna za obravnavo prošnja za azil. To je osnova našega azilnega sistema, ki mora biti učinkovit, eh, zdržen tudi v času krize. Drugič, zagotoviti moramo, da bo vsak eh, človek dobil enako eh, človeka dostojno obravnavo, ne glede na to, kje so, zato moramo popolno harmonizirati azilni postopek. Tretjič pa moramo zagotoviti, da bo vsak prosilec eh, za azil ostal v državi, kjer je dobil dovoljenje. Samo na ta način bomo zdrževali red in zagotovili, da bodo begunci lahko koristili svoje pravice in spoštovali svoje obveznosti. Eno načelo bi oblikovalo naš sistem solidarnost. Ne moremo zapustiti nobene države članice same, da se sooča z krizo. Položaj neke države na zemljevido ne sme biti odločilno za določene deleža prevzema te naloge solidarnosti. Zgraditi moramo to. Vi imate možnost, da, da nam svetujete, preden objavimo naš predlog v naslednjem mesecu. Zato vas zdaj pozivam, da vaše zamisli delite z nami. Zelo sem zadovoljen s tem, da je Evropski svet 18. marca eh, potrdil Evropsko strategijo za eh, rast in izobraževanje 2.0 ta povezava med investicijami, strukturnimi reformami in zdravimi javnimi financami. To strategijo uporabljamo in ta strategija prinaša prve rezultate. Celoten gospodarsko stanje v Evropski uniji je krhko. Rast še vedno ni na zadovoljivi ravni še vedno imamo 22 milijonov brezposelnih evropejcev. In dokler bomo imeli 22 milijonov ljudi brez dela, ne moremo govoriti o koncu krize. Dan pred Evropskim svetom je Evropska komisija objavila svojo strategijo na področju jeklarske industrije. Ustrajno se zauzemam za to, da resno jemljemo probleme evropske jeklarske industrije. Jeklarska industrija ni kar neka industrija. Jeklarska industrija ni več težka industrija, ampak je mesto vrhunske tehnologije usmerjene v prihodnost in jeklarji eh, niso nosilci železa, ampak so visoko kvalificirani strokovni delavci ki ji moramo izraziti vso podporo v Evropi. Zato se moramo vso energijo boriti proti nepoštenim praksam. In zato se moramo soočiti z vzrokih eh, za eh, težave svetovne jeklarske industrije. Zato moramo vlagati v tehnologije prihodnosti in v ljudi, ki delajo v jeklarski industriji. 360 tisoč eh, jeklarjev imamo v Evropski uniji, ampak eh, celotni sektor je bistveno večji kot eh, to in delo, ta delovna mesta moramo Evropski uniji ohraniti in to je naša prednostna naloga v evropski gospodarski politiki. Gospod predsednik, prosta trgovina mora biti poštena trgovina zdaj uvažamo jeklarske izdelke iz Kitajske, ne glede na to, kje se je spustil v, na trg. Sprejeti moramo torej ukrepe, da to preprečimo, Evropski svet se je dogovoril za ukrepe, ki jih je sprejela Evropska komisija na področju kmetijstva. To je pomembna razsežnost naših skupnih prizadevanj. Prejšnji teden je komisija objavila akcijski načrt za DDV, ki omogoča državam članicam večjo fleksibilnost za določanje stopnje DDV v skladu z njihovimi prioritetami. V času rasti. Evropska komisija še vedno in eh, v času nemirov Evropska, Evropska komisija še vedno zastopa interese Evropske unije. To je naša naloga, zagotoviti moramo stabilnost in tako nameravamo tudi nadaljevati. Najlepša hvala. Eh, hvala gospod Juncker za skupino ILS, e dobi besedo predsednik Weber gospodje predsednici, predsedniki, kolegice in kolegi. Več mesecev smo se srečevali tu v Evropskem parlamentu in smo kritizirali svet zaradi ene, neenotnosti, zaradi prepirov. Zato se želim najprej zahvaliti in sicer, da je uspelo na sestanku pred eh, veliko nočjo obrati skupno pot z eh, Turčijo, da se skupaj rešujejo problemi na balkanski poti. Prvič je predsednikom vlad in držav uspelo najti in dati skupen odgovor in želim se izredno zahvaliti predsedniku Evropskega sveta, gospodu Tusku, za to. To je njegov uspeh povezati različne in interese in eh, najti in obrati skupno pot, kolegice in kolegi. Odgovor je bil najden skupaj s Turčijo. Možna je samo ta skupna pot um, spoštujemo uspehe Turčije in storitveni uh, Turčije. Tri uh, milijone ljudi je že v državi, ki dobijo tudi um, dovoljenje za delo. Vračanje nezakonitih priseljencev deluje in skupaj se borimo proti tihotapcem. To je skupno sporočilo. Treba je urediti uh, migracijske tokove, spraviti rit v to. In to, kar se sedaj dogaja na balkanski poti, moramo um, upoštevati tudi za sredozemsko pot in to ste tudi omenili. Zdaj se čudim nad vprašanji v zvezi s pravnim redom. Komunistična frakcija opozarja, da to ni uh, da je to ne, v nasprotju s pravom. Predvsem Cipras tudi eh, opozarja na to. Jaz upam, da Cipras eh, izvaja to, kar je prevzel te obveznosti. Če sedaj levica postavlja take vprašanje, je treba vprašati, kako Cipras eh, izvaja to politiko in isto velja tudi za Verhofstata, kajti Rute in tudi Mišel kot liberalna predsednika vlad sta vse potrdila, upam, da bo liberalna politična skupina potrdila te sklepe ehm, če, ehm, in podpira te sklepe, ki so jih sprejeli predsedniki držav in vlad. Evropa potrebuje skupne meje, ni pa trdnjava. Ehm, Zavidamo se, da potrebujemo tudi legalne poti za priseljevanje v Evropi, eh, tako da se pomaga tistim, ki so v stiski in eh, podpiramo tudi denar, ki se namenja tej pomoči um, v zadnjih mesecih jih je bilo na sto tisoče, ki so enostavno potovali po srednji Evropi brez vsakršne kontrole. Zaradi sklepa Evropskega sveta in tudi zaradi ukrepov Makedonije se je to sedaj končalo. Jasno je, da begunci in tudi predsednik komisije je to rekel, nimajo pravice si izbrati kraja, kjer dobijo pomoč sami. Pa še zadnja misel. In s tem želim povdariti tudi to, kar je povedal Jean-Claude Juncker. S temi točkami imamo možnost, da odnose med EU in Turčijo zastavimo na novo, da državljanom pokažemo, da partnerstvo deluje, da obi strani um, zaupata, si zaupata. In zato tudi jasna zahteva uh, gled, zador Erdogana, vi tvegate ta nov štart. Uh, tih odnosov. Morate spoštovati svobodo tiska, svobodo eh, in pravice manjšin, drugače niste razumeli to, kar pomeni Evropa. In razen tega želim povedati, da to ne velja samo za svobodo tiska in medijev v Turčiji, temveč tudi za svobodo tiska in svobodo umetnikov na tej celini v Evropi od Erdogana. Zahtevamo, da spoštujete vrednote, kolegice in kolegi. Druga velika tema v Evropskem svetu je bilo vprašanje rasti. In tu želim dodati še en stavek, tudi eh, ker um, je začetek tega pozitiven. Ciperski predsednik eh, vlade je bil včeraj v naši politični skupini. Cipru je uspelo um, zapustiti program reševanja. Cipr je pravzaprav model uh, uspeha. Torej s partnerstvom, s prijateljstvom v Evropi um, uspe. Eh, reševati take probleme, ker izvajamo eh, reforme v teh državah in ker se stabilizirajo proračuni, je to možno. Doživljamo pa tudi nacionalne predvoljene kampanje, kjer stranke postavljajo pod vprašaj eh, te reforme, kjer se pravi voljivcem, da reforme niso potrebne, da zadostuje, če enostavno porabljamo, zapravljamo denar v Španiji. Bomo imeli mogoče čez nekaj tednov že spet eh, predvolilno kampanjo, ampak prosim, ne verjemite tem obljubam določenih politikov in tudi zato je Cipres najboljši primer. Vse je obljubil ljudem in mora uh, ugotoviti, da mora kljub temu izvesti pokojninsko reformo v svoji državi. Ne verjemite tistim, ki menijo, da lahko enostavno eh, in prenehamo izvajati reforme. Edina seriozna pot je izvajanje teh reform, je reformiranje držav in je skrb za stabilne proračune. To je edina eh, resna pot in ELS bo eh, dosledno nadaljevala po tej poti. Hvala. Hvala. Gospod Lambert, vam želi postaviti vprašanje ali že sprejmete to vprašanje? Hvala bom postavil vprašanje. V angliščini imam, Fred. Slišal sem, da si govoril o tem, da mora gospod Erdogan spoštovati človekove pravice in tako naprej. Ampak sprašujem se, eh, kakšne možnosti pa imate, da vplivate na tega gospoda, tudi kanclerka, če eh, sprejmemo, da naredi vse, samo da prevzame eh, begunce. Naprimer, če se nekdo posmehuje, nek satirik iz, nje, iz njega, je to pravzaprav že razlog, da eh, se vloži kazenska ovadba in nihče ne ve, kako s tem, s, tem, eh, s tem ravnati. Če bi bil jaz Erdogan, bi se enostavno smejal. Eh, Eh, torej ampak gospod Weber lahko pove tu, kar hoče, Erdogan dobi od kanclerke vse, kar si želi. No najprej seveda aplavz desnice za to vprašanje. To je dobro slišati iz te strani. In prvič želim na kratko pojasniti, mogoče zeleni to ne vedo, ampak jaz nisem predstavnik kanclerke, temveč predstavnik eh, politične skupine ELS v tem parlamentu. Upam, da se bo to razvidelo tudi med zelenimi. Eh, torej, za svojo politično skupino lahko rečem, da pri vizumskem vprašanju ne bo popust zaradi beguncev. Bodi si, da Ankara izvaja vse, sam merila, potem bo prišlo do vizumske liberalizacije, če ne pa ne. Nikomor ne bom, pred nikomor ne bomo pokliknili. In tudi um, Tudi pri resoluciji o Turčiji bomo, upam, da sprejeli jasen sklep, kjer bo parlament pokazal, da želimo pragmatično sodelovanje in reševanje problemov skupaj s sosedi. Po drugi strani pa želimo tudi pojasniti, da si pričakujemo spoštovanje pravic tudi o Turčiji in upam, da se bodo vse stranke strinjali s tem. Sedaj pa za socialistično, socialno, demo, za socialno demokratsko skupino gospod Pitela. Se, Yeah. Hvala, predsednik. Cenim besede predsednika Tuska, ki pravi, da ta sporazum ni popoln. In razumem to šibkost in hkrati pozitivnost, o kateri je govoril gospod Juncker, eh, tihotapcem smrti je namreč treba vzeti iz rok tisto žogico, ki jo sedaj imajo. Torej, sporazum smo sklenili ravno v trenutku, ko se Turčija zapira samo vase, ko zatira svobodo tiska ter pravice manjšin. In zato pozivam komisijo in svet, da nadzirata spoštovanje človekovih pravic v Turčiji in okrepita gospodarsko podporo ter podporo v človeških virih za Grčijo, da sta še posebej pozorna na položaj žensk in otrok in preverita možnost, kako bo Evropska unija nadzirala hotspote. Ampak iskreno povedano, Mi seveda ta sporozum lahko kritiziramo, saj to tudi sam zdaj počnem, ampak vendarle smo bili primorani skleniti ta sporozum zaradi egoizma in zaprtosti nekaterih držav članic Evropske unije, ki so se uprle e, možnosti za premeščanje beguncev. Nihče od nas ne drži v rokah čarobne paličice s katero bi lahko rešil to situacijo. Ampak vsi vemo, da je ključ za rešitev tega izziva v zavezujočem in avtomatskem mehanizmu za begunce in migrance, kot ga je predlagala Evropska komisija. In pri tem je treba tudi upoštevati zamisel o sankcijah za tiste države, ki mečejo polena pod noge. Ni spremljivo to, da Evropska unija po eni strani kaznuje državo, ki, zarad, ki, ki preseže primankljaj za nič celih en odstotek, po drugi strani pa zatiska obe oči pred sabotažo odgovornosti za migracijsko politiko. E, mi moramo vse to dati na pladen. In potrebujemo tudi pravo migracijsko strategijo. Tukaj ne gre samo za Egejsko morje in za Balkansko pot. E, tudi iz Afrike se polnijo ladje in tudi afriškim državam moramo pomagati na poti k razvoju, sicer bomo imeli spet nov e, eksodus iz teh držav, iz Afrike, iz Albanije, od drugot. In kaj bomo storili? Ali bomo začeli graditi zidove na vodi? Ta ideja, da se bo ljudi zaustavljalo z gradnjo zidov, ni samo idealistična, ampak celo sramotna. In to pravim Avstriji. Kaj je ta preventivna ovira za teh 25 beguncev na dan? To je nekaj nekoristnega, sramotnega. Zato imamo v naslednjih dneh zgodovinsko priložnost, priložnost za prenovo dublinske uredbe. Juncker nam je spet ponudil pakt za zavezništvo s parlamentom in jaz mu odgovarjam, da pakt za zavezništvo s parlamentom, ampak zato, da bomo pripravili pogumno reformo, ki bo korenito prevetrila dublinske predpise, zato da bomo res vzpostavili pravo skupno azilno politiko na evropski ravni. Zato uh, še naprej trdim, da moramo v teh težkih časih okrepiti to, kar nas povezuje. Tiste sile, povezovalne sile, ki so še prisotne tu v Evropi, raje kot pa da podpiramo in krepimo tisto, kar nas ločuje. To je to, kar potrebujemo. In ne rabimo tega, da bi naša plenarna dvorana postala agora za predvoljivno kampanjo v številnih evropskih državah, Španiji, Grčiji in drugot. Mi moramo tukaj izkoristiti naše možnosti za spremembe Eh, v evropski uniji. Gospod Pitela, gospod Zulik vam pos želi postaviti vprašanje. Prosim, gospod Zulik. Važeni pan Pitela, chcete trestať krajiny, ktoré... Spošto, dragi gospod Pitela, ali želite kaznovati tiste države, ki ne želijo sprijeti prisiljencev. Moje vprašanje se glasi, glasi, kaj se bo zgodilo, če, bo večina teh, če si večina držav ne želi, da bi na sto tisoče prisiljencev prišlo v te države, ali naj te države ignorirajo željo državljanov. Hvala za kratek odgovor. Seveda, naravnost. Če se država odloči, da bo vstopila v Evropsko unijo, potem mora sprejemati in spoštovati odločitve, ki se znotraj Evropske unije sprejemajo. Hvala, sedaj pa dobi besedo za skupino EKR gospod Kamal. Last September, Franz Timmermans. Eh, septembra je gospod Timmermans eh, tu govoril o begunski in migracijski krizi in dramatično je napovedal, da prihaja zima. In sedaj lahko rečemo, da prihaja poletje. In osemkrat več ljudi bo prišlo čez morje, je prišlo v, eh, čez morje v prvih treh mesecih tega leta kot lani in vse kaže, da se bo do številke letos poleti povečale v primerjavi z lanskim letom. Mnogi Eh, bežijo pred barbarstvom, ampak mnogi si želijo tudi boljše življenje v naših državah. Nihče ne želi, da bi se ponovilo to, kar se je zgodilo lani, kajti zaupanje v evropske inštitucije se je zelo zmanjšalo. Ta izziv se verjetno ne bo eh, spremenil, ampak naš odgovor se mora spremeniti in letos poleti moramo pokazati, da smo se naučili nauk iz neuspeha leta 2015. Gospod gospod Tusk priznava, da niso vsi sporazumi perfektni, ampak mnogo prihaja iz sveta, eh, kar eh, prispeva k reševanju te krize in sicer boljši nadzor zunanjih eh, meja, izboljšanje šengenskega sistema, boljše izvajanje programa za vračanje, boj proti tihotapcem z ljudmi. Ampak drugi sklepi so bili sprijeti, ki sicer um, mogoče dajejo občutek odobnosti, vendar um, so negotove, kar zadeva eh, prihodnost. Predvsem menim tu tudi na sporazum s Turčijo. Gospod Tusk je rekel, da mnogi dvomijo o tem, ali bo praktično izvedljiv ta dogovor. Gre seveda tudi za pravne in za etične pomisleke. Videli bomo, kaj se bo dogajalo v prihodnje. Ampak tudi, če večina, tudi nemška kanclerka, podpirajo ta sporazum, moramo videti, da tega ne podpirajo vsi. Moramo videti, da če um, ena vstopna točka postane manj prepustna, se bo to eh, premaknilo drugam v Italijo, v Španijo, na Malto. Um, Eh, kar zadeva revizijo dublinsk, dub, dublinskega sistema. To, kar predlaga komisija, gre za več opcij. Eno je centralizacija azilnega sistema. Druga stvar je to, da bi sedanji ukrepi bolje delovali ali da. Torej, Treba se je sedaj odločiti med eh, različnimi opcijami, eh, ali eh, izberemo idealistično ali realistično rešitev, ampak jaz upam, da se bomo odločili za pragmatizem in ne za idealizem. Gospod Tusk je govoril tudi o zlatem ključu. Torej, mi moramo predvsem eh, te agencije, ki že delujejo, eh, usposobiti za boljše, učinkovito deja, delovanje in moramo nameniti denar za nadzor eh, meja. In treba je vr vračati tiste, ki ne bežijo pred vojno. Um, in da uporabijo za to tudi zakonodajne eh, poti priseljevanja. Treba je pospešiti azilne postopke in države članice morajo tudi prostovoljno prevzeti obveznost pomagati beguncem, tako da pomagajo predvsem najbolj randljivim skupinam iz kriznih območij. Ampak vsem moramo pokazati, da imamo azilne sisteme, ki so stabilni, ki temelijo na pragmatizmu. Um, na drugi strani pa tudi na um, volji, da pomagamo. Torej, poletje prihaja, nimamo veliko časa, da eh, si na novo izmišljujemo zadeve, moramo pa zadeve zastaviti tako, da bodo učinkovite. Gospod Kamal, gospa Grapini, vam želi postaviti vprašanje, ali se strinjate s tem, gospa Grapini, prosim. Eh, Hvala gospod Kamal, večkrat ste rekli, da potrebujemo pragmatizem in tudi dodatne ukrepe. To vemo. In tudi humanizem potrebujemo. Če bi bili predsednik sveta, kaj bi storili, da bi to izvedli v praksi, da bi se vaše besede napolnile z dejanji. Vi ste postavili več zahtev, niste pa rekli, kako bi to naredili, če bi bili predsednik komisije, kaj bi storili. No, predsednik komisije je pogledal sedaj k meni eh, in se mi malo nasmihnil. Ampak tu gre za pragmatizem. Če mi rečete, da potrebujemo nek velik načrt in da moramo usiliti rešitve držav eh, vam članicam, ampak vidimo, kak je odziv eh, v državah članicah. Gospod Duzelik je postavil utemeljeno vprašanje, kaj naj naredijo politiki, če velika večina voljivcev ne želi rešitev, ki jih seljuje EU in gospod pitele je rekel da morajo sprejeti odločitve eu in mislim da to ni pot naprej temveč vse države članice se morajo sestati in najti neko pametno rešitev e, torej ne moremo enostavno sprejemati rešitev ki so bile usiljene za skupino liberalcev dobi besedo gospod verhofstadt e, kolegice in kolegi če e, se igraš z ognjem moraš Eh, sprejeti to, da se ožgeš. In to se enostavno dogaja sedaj tudi s tem dogovorom s Turčijo. Zakaj? kaj ti v bistvu poskušamo naše eh, probleme dati v obravnavo nedemokratičnemu voditelju. Eh, kaj je naredil gospod Erdogan? In sicer je inštruiral eh, nemško vlado, da satirika Jana Bümermana kaznuje zaradi satirične pesmi. Torej, jaz nisem sedaj odvetnik gospoda Bümermana in to, kar je proizvedel, ni po mojem okusu ampak v svobodni družbi, eh, kolegice in kolegi, eh, je, mora biti možna taka satirična pesem. To je cena, ki jo plačujemo mi za svobodo in radi plačujemo to ceno za našo svobodo. Da se vrnem na Erdogana. Mi smo mu že dali ključe eh, za evropska vrata. In sedaj mu bomo dali tudi še eh, ključe za naše medije in on bo uh, nadziral naše medije. In nisem presenečen na, tom, da, na tem, da se to dogaja. Če uh, se izpostaviš usmiljeno nekoga, ki je, uh, kot je gospod Erdogan, in če odgovornost uh, daš v roke tretji državi, kot je Turčija, uh, In po mojem mnenju je to šele začetek, eh, začetek tega, kar bi rekel eh, politika turškega bazarja. In to, kar je gospod Erdogan že povedal v turškem parlamentu in sicer, da bo odpovedal eh, spor dogovor z nami, če ne bo v dveh mesecih eh, mu zagotovljena vizumska liberalizacija. To je rekel in ne glede na to, eh, ali bo sam izpolnjeval svojih dolžnosti in če bo izpolnil vsa merila za vizumsko liberalizacijo. Se pravi, jasno je, da smo se podali v roke Erdogana in njegove vlade. Vedno bolj imam občutek, eh, eh, uporablja, Putin uporablja energijo eh, eh, kot eh, politično orožje, Erdogan pa uboge begunce. To se dogaja. Moram vam povedati, da je prvi dokaz tega ta, Turčija, ki je del tega dogovora, gospod Juncker, in v Turčiji morajo spremeniti zakonodajo, da um, odpravijo ozemeljske restrikcije glede ženevske, ženevske konvinc, konvencije. Ampak oni so to zavrnili, ne bodo tega storili. In še bolj pomembno je dejstvo, da se poroča o tem in nihče ne razpravlja o tem. Torej, Amnesty International poroča, da Turčija begunce Eh, vrača v Sirijo v nasprotju z mednarodnim pravom. Včeraj je bilo to potrjeno eh, na nizozemski državni televiziji. Eh, izvedli so neko preiskavo in ugotovili, da turška oblast to dejansko dela. In zato sprašujem, zakaj se to ne preiskuje, ali je to res in če je res, ali lahko enostavno nadaljujemo izvajati dogovor, ki je v nasprotju z mednarodnim pravom in eh, v nasprotju z našimi obveznostmi. Kaj je vaš odgovor na to? Ali se izvaja preiskava v zvezi s tem in ali je res, kar trdi Amnesty International in nizozemska državna televizija? Včeraj je to bilo na televiziji in tretjič. Ne smemo. Um, um, se slepiti, pravite, da dogovor deluje na grško-turški meji. Um, um, um, torej, včeraj je italijanska obaljna straža um, rešila ne 50 ljudi, kot je to bilo običajno, temveč 2554 ljudi so včeraj rešili. Um, in tu jemljem samo včerajšnje številke. Ljudje radi govorijo o številkah. Um, od 750 na 50 in od 50 na 2554. Tako se premikajo ti tokovi. In ali je to uspeh dogovora? Um, in odrekamo se svoji svobodi oziroma jo dajemo v roke Erdogana, ali je to res pravilno. Namesto, da imamo tu razpravo o dogovoru, ki po mojem ne deluje, bi morali eh, sodelovati tu v Evropi. To je naša prioriteta in to pomeni tri stvari. Evropska obaljna in mejna straža, kakšna je realnost. Eh, komisija um, zahteva, da um, sodelujejo uradniki iz držav članic. 35 tolmačev je bilo poslanih v Grčijo na mesto več sto. Um, 472 migracijskih uradnikov je bilo zahtevanih, 31 eh, jih je bilo doslej, doslej poslanih v Turčijo in v Grčijo. Komisija je prosila za 1500 varnostnikov, uradnikov, koliko jih je bilo poslanih? 309. Torej, več kot 2300 oseb eh, je eh, želila imeti komisija eh, kot pomoč v teh državah in koliko jih je bilo doslej poslanih tja, okrog 400, ki sedaj delajo za Evropsko komisijo ali lahko govorimo o uspehu dogovora. Pa še eno idejo imam mislim, da potrebujemo to mejno in obaljno stražo in potrebujemo dogovor za uspešno izvajanje tega. In seveda potrebujemo evropski azilni sistem in tako kot gospod Pitila sem zato, da bi čim prej sprejeli ta predlog komisije. In, gospe in gospodje, če želi, se želimo boriti proti tihotapcem, je samo ena možnost in sicer to, da se omogoča zakonito priseljevanje v Evropo. To je edina možnost za boj proti tihotapcem, um, kajti ti um, tihotapci seveda um, tihotapijo ljudi in uh, s tem um, povzročajo veliko škodo in se moramo odločno boriti proti tem. Gospod Kava vam želi postaviti vprašanje. Hvala, gospod Verhofstadt um, strinjam se z vami. Vi ste povedali eh, to, kar je povedal britanski politik pred kratkem in sicer, da potrebujemo tudi jasno stališče glede um, članstva Združene kraljestva v Evropski uniji. Ali se strinjate z nami, z mano, da so signali iz tega parlamenta uh, um, takšni, da bodo imeli um, prebivalci Združenega kraljestva več zaupanja v evropske inštitucije. Hvala. Um, zelo mi je všeč vaš britanski humor, ampak um, moram reči, da je gospod e, Kamal še večji specialist za to. Uh, sedaj pa dobi besedo za Združeno levico um, gospod Cimer. Gospe in gospodje die sie vorhin zur einleitung der heutigen debatte gesprochen haben. dragi predsednik ki ste govorili v uvodu mislim da vaš trik ne bo deloval. če upoštevamo hudo kritiko v svetu glede tega dogovora in pridete sem in rečete ja vsi smo razumeli sami tudi dvomimo v etično in pravno dopustnost tega dogovora ampak tako pač je. To smo se uspeli dogovoriti in seveda nimamo ključa do svetega grala, ampak to ne bo delovalo, po mojem mnenju. Več morate narediti, ne morete reči, ključe ne boste dobili, vsi vemo, da to pač ne deluje najboljše in ni vse najbolj čisto, po drugi strani pa zamovčite, kaj je pravzaprav pripeljalo v to situacijo. In če gospod Weber v tej situaciji ponovno. Uh, govori k svojemu duhu komunizma, ki ga preganja v njegovih eh, nočnih eh, morah, potem ugotavljam, da mm, nekako vam manjka realnosti. Mi kot Evropska unija Grčiji nalagamo delo, ki, eh, ker mora vračati begunca in mora zagotoviti, da je Turčija varna tretja država. To zahtevamo od Grčije potem, ko smo dolge mesece govorili, da Grčija ne počne dovolj za eh, zaščito svojih zunanih meja in da moramo razmišljati, ali Grčija še sodi v šengensko območje, še vedno ni nič razumela. To je popolnoma oddaljeno od realnosti v tej eh, državi. Gospod Verhoštad je govoril, kaj pomeni izvajanje tega sporazuma in kakšno pomoč eh, nudi Evropska unija, kaj smo ponudili in kaj je dejansko tja prišlo. Grčijo, od Grčije zahtevamo, da izvaja azilni postopek, ki izhaja eh, iz najnižjih standardov. To je popolno znižanje standardov za preverjanje prošen za azil. Tega se moramo zavedati. Če bo to standard, ki ga bomo v prihodnje uporabljali kot vzorec za naslednje dogovore in sporazume, potem smo zelo daleč stran od naših načel, naših standardov, naših zahtev po eh, človeškem dostojanstvu. In to moramo tudi jasno povedati. Eno je, da imamo pomanjkljivosti in, in ugotoviti, da nismo praktično prišli naprej. Nekaj drugega pa je, da kritiziramo tiste, ki niso tiho. To ne bo delovalo. Še daleč smo od tega, da bi uh, ustrezno ocenili Turčijo, kot je danes. To je današnja uh, Turčija, ki jo vodi Erdogan. Daleč od tega smo, da je bila ta Turčija varna tretja država slišali smo izjave, da če je država. Če naj bi bila država varna tretja država, potem je treba zagotoviti pravice beguncev in eh, sicer učinkovito in v praksi. To Turčija ni naredila, poročila imamo pred seboj. Od eh, srede januarja vračajo ljudi čez mejo, meja se zapira, eh, registracija se ne izvaja, na ljudi streljajo. Med mrtvi naj bi bili tudi otroci. Kdaj bomo govorili o tem? To je zame vprašanje. In potem lahko povem samo eh, to, da se moramo soočiti z eh, azilno politiko in da moramo nekaj zahtevati od držav članic in sicer več kot eh, do sedaj. Naredite to. Hvala lepa, gospa Cimer. Za zelene ima zdaj besedo gospa Harms. Spoštovani gospodje predsedniki, spoštovani kolegice in kolegi. Zamisel, zaradi česar je prišlo do dogovora, je bila, da zagotovimo red, mir, pravno državo v procesu bega v Evropo. Želimo si zanesljivost in vladavino prava za begunce to, čemor pa smo eh, priča zadnji teden in kar prebiramo v novicah eh, iz Grčije vsak dan, vsako jutro, vsak večer, je to, da smo mogoče prišli do neke vrste reda, ampak eh, pri tem izgubimo vsa načela pravne države. Iz idomenja smo prisluhnili zelo zaskrbljujoča poročila nekdanjega nemškega ministra Norberta Blüma, ki je ustrajal na tem, da če želimo narediti nekaj boljše, potem je treba to narediti v skladu z evropsko idejo humanosti in eh, v skladu z našimi zakoni. Gospod Tusk, povedali ste, da zadeve še ne delujejo stotstotno. Jaz pa mislim, da trenutno v Grčiji sploh ne moremo govoriti o nekih načelih pravne države pri izvajanju azilnih postopkov. In to je prva evropska odgovornost, preden sploh govorimo o težavni situaciji s Turčijo. Najprej moramo počistiti doma v Evropski uniji. Tukaj moramo poskrbeti za begunce in zagotoviti spoštovanje načel pravne države. Če je to mogoče, preden bomo vzpostavili evropsko uh, mejno stražo in obaljno eh, stražo. To je vprašljivo. Ne vem, če je to mogoče zagotoviti, ampak če bomo dovolili, da se te razmere nadaljujejo, je to nesprejemljivo. Zato moram skupaj z grško vlado nekaj narediti, kajti sama mislim, da to, kar se dogaja tam, diskreditira celotno begunsko politiko Evropske unije in eh, dobajamo, dobivamo vtis, da to izvajamo kot eh, sredstvo za odvračanje ljudi, da bi prihajali v Evropo. Kar zadeva Turčijo, pa mislim, ker imamo ta dogovor glede beguncev, da imamo tudi tukaj odgovornost za eh, gotavljanje prvic. Eh, ne smemo dovoliti, da se zadeve kar odvijajo naprej. Evropska unija bi morala. Vse odkar smo dobili novice, da se sirski begunci vračajo v Sirijo iz Turčije, takoj morala povedati, kaj si meni o tem. Če bi se te novice izkazali za resnične, bi morali ponovno premisliti o dogovoru. Zdaj moram sicer eh, oporekati kolego Ferhoštato, eh, s katerim se popolnoma strinjam, kar zadeva Evropsko meno stražo, obalno stražo in podobno, ampak eh, nimam občutka, da se Evropska unija vrgla pred noge gospodu Erdoganu v Kurdistanu, Ankari in Istanbulu, opozicijskim vodjem vedno pravim, da se evropejci borijo za boljše razmere v Turčiji in za več pravne države. In vsak eh, poskus, da bi dosegli nek boljši dogovor in naprej vodili dialog, eh, zato tega ne smemo diskreditirati. To se mi zdi glede na celotno situacijo na Bližnem vzhodu in glede na geografski položaj Turčije in glede na našo zgodovino s Turčijo se mi zdi to nespremljivo. In še zadnja beseda k Nemčiji, svoboda kulture in eh, medijev je nekaj, o čemer ne odloča Erdogan Nemčiji. Pripričana sem, da je moja država dovolj močna, da se bo uveljavila v odnosu do gospoda Erdogana. Hvala lepa za EFDD, gospod Faraž. Zelo sem presenečen. Danes sem, kot so mi večkrat povedali, da je v domu evropske demokracije. In eh, lahko izkoristim to priložnost, da praznujemo nizozemski referendum prejšnji teden. Ljudje so rekli ne k širitvi Evropske unije, ne k dogovoru z eh, Ukrajino, ne z dogovorom. No, dogovoru s Turčijo in še več bi jih reklo ne k pristopu Turčije Evropske unije. To je bila zmaga za malo organizacijo, ki se imenuje King Pal. To so mladi blogeri, ki so se zbrali in zbrali 47 tisoč eh, podpisov. Gianroberto Castellažo, ki je vodja uh, gibanja pet zvezdic v Italiji, to tudi pod, podprlo. To je nova politika. Ampak gospod Juncker nam je povedal, če bodo uh, nizozemci glasovali z ne, bo to katastrofa. Tega danes sploh ni omenjal. In vaš eh, predhodnik, gospod Van Rompuy, je rekel, bomo preprosto ignorirali nizozemce in šli naprej, kot da se nič ni zgodilo. To se pravi, da tisti, ki zastopajo svoje interese, popolnoma ignorirajo voljo nizozemskih ljudi. Ampak mislim, da se zadeve spreminjajo. Ne verjamem, da bodo te institucije preživele tehnologijo 21. stoletja. Mislim, da ljudje spreminjajo politiko na tak način, da se vsi tukaj strašno bojite in eh, se moramo bati. In eh, ko se bo Združeno kraljestvo približalo svojemu referendumu, bo zavrnjen tudi del za Turčijo. In kaj vidimo? Vodje Evropske unije se kliče plazijo pred eh, Erdoganom, ki eh, hodi eh, po vas, eh, tepta človekove pravice na vsakem koraku. Slišali smo, da napredujemo. Poglejmo si to, ta napredek. 1,5 milijonov ljudi je prišlo v Evropske unije v zadnjih 18 mesecih. 300 smo jih poslali nazaj ni videti, da bi zadeve zelo dobro potekale. Tista skupina, ki se bo veselila, je ISIS. 5000 uh, eh, svojih operativcev so spravili v, na evropski kontinent, kot pravi šef Europola. Na koncu moram povedati, da se bo tega lotil tudi britanski referendum in eh, pripričan sem, da bomo glasovali za izhod iz Evropske unije in poskrbeli za svojo varnost eh, najprej. Tako kot na nizozemskem bo to boj ljudi proti politikom. Veliki denar in velika podjetja držijo veliko um, moči, vendar pa mi lahko zastopamo svojo voljo in lahko vam zagotovim, da to mesto tukaj ne bo preživelo herr eriksson möchte ihnen eine frage stellen. bitte sehr! imam vprašanje za gospoda farage ki sedi za britansko zastavo. A se vam ne zdi da je zelo sramotno za mnoge britance da nekdo, ki govori pred eh, britansko zastavo, praznuje referendum, pri katerem je edini zmagovalec gospod eh, Putin, ki lahko zdaj praznuje, da Evropa ni enotna glede sodelovanja z Ukrajino. No, nisem eh, ravno fan gospoda Putina, se pa tudi nočem z njim boriti. Kaj smo naredili? Spodbujamo. Um, propad uh, korupne vlade, ki je sicer bila demokratična izvoljena v Ukrajini. Če uh, se lotimo ukrepov za palico, se ne smemo uh, čuditi, če bo nekdo ustrezno reagiral. Gospodu Eksonu moram povedati, da sodelujemo, da uh, trgujemo sabo. To si želim, ne želim uh, si pa, da bi bi uh, Eh, la evropska zastava moja zastava in da bi imeli eh, himno in vse enotno. Hvala za e NF, gospod Vilimski. Hvala lepa. Ne morem. Uh, si pomagati, da ne bi nekaj povedal k socializem in demokratom in ELE. Saj, če ne, Pitela pravi, da bi morali kritizirati Avstrijo zaradi tega, ker 25 eh, migrantov prihaja 25 migrantov na dan. Vam moram povedati, da smo jih imeli 90 tisoč lani, ki so zaprosili za azil v Avstriji. Letos jih imamo že 35 tisoč. Lani je šlo skozi Avstrijo s pomočjo gospoda Fajmanja. Uh, eno, en milijon ljudi šlo proti, skozi Avstrijo eh, proti Nemčiji in eh, če bi začeli izvajati eh, ustrezno mejno kontrolo na pobudo moje stranke Svobodnjakov, potem prepovedujem, da me zaradi tega kritizirate. In če ne, gospod Weber, tukaj vedno znova uh, eh, zanišljivo govori o desnih. Kaj ste pa vi? Mislim, da ste član CSU-ja, če prisluhnem vašemu eh, bavarskemu ministerskemu predsedniku, on dela kot konzervativno politiko, kar vi eh, počnete nekje med rdečimi in eh, zelenimi, eh, dobro, da vas prehitevajo v Nemčiji in da boste samo še delček nemške politične zgodovine in gospa Harmsk iz zelenih, ki je pred kratkim trdila, da bi morali preprečiti demokratične odločitve o evropskih vprašanjih. Kaj se je zgodilo z vami? Vi prihajate iz gibanja, ki je delovalo iz demokracije, zdaj eh, do eh, diktaturo in ljudem želite odzeti pravico, da se odločajo o zadevah, ki se jih eh, tičejo. To je spet en zelo slab dogovor, slab deal, ki gre v popolnoma napačno smer. Zaprli smo oči in ušesa pred tem, kaj se tukaj dogaja. Človekove pravice obravnavajo obravnavanje žensk eh, in tako naprej in tako nazaj. Orientirajte se potem, kaj pravi prebivalstvo. Na nizozemskem je padla prava odločitev proti napačni politiki Evropske unije. To je sistem najboljše prakse za boljšo Evropo. Hvala lepa. Zdaj ima besedo gospodu Balco, ki je neopredeljen. Hvala lepa dogovor med eh, Turčijo in Evropsko eh, unijo omogoča zakonit dostop eh, migrantov v Evropo. Verjamem, da imamo slabe in dobre migrante. In slabi so tisti, ki brez dokumentov pridejo v Grčijo. Ti bodo vrnjeni. Če pa imate nek eh, kontingent, eh, ki ga Turčija pošilja v Evropo, so to dobri migranti, ki naj bi jih integrirali v evropsko eh, družbo. Ne bomo s tem oblikovali paralelne družbe, ki, bodo, ki bodo zajemali tudi teroriste, zato nimamo nobenih garancij v dogovoru. Ta dogovor eh, igra v prid eh, z idejam gospoda Junkorja, ki pravi, da potrebujemo migrante tako kot Avstralija in Kanada. Gospa Cimer je pred nekaj minutami dejala, da smo Evropska unija, ampak ne, nismo Evropska unija. Ampak Evropska unija so državljani Evropske unije in večina jih ne želi, da se Evropa spremeni v kontinent imigracij. Hvala lepa, gospod Rojl bo naslednji gospodje predsedniki, gospa eh, predsednica. Včasih eh, ne razumem nič več. Tukaj smo vodili veliko razprav in eh, se razburjali na tem, da v primeru beguncev nimamo konkretnih pomoči. To je naša glavna naloga, da pomagamo ljudem, ki so na bego. In potem smo napadali svet, ti idioti, ti egoisti ne pridejo nikamor, zdaj bi se morali že odločiti. Zdaj bi lahko rekli hvala lepa, da ste to naredili. To bi bila možnost. Gospod Ferhoštad, eh, gospod, vedno se pritožujete. Eh, proti vsemu se pritožujete, prevzemete pa nobene odgovornosti. Najpomembnejši stavek danes je bil tisti, ki ga povedal gospod eh, Tusko, je rekel, Evropa je prevzela odgovornost. Končno so države članice prevzele odgovornost in se odločile, da nekaj naredijo. To ni popolna rešitev, nišče ni tega trdil. Vsak, ki ima kaj pameti v glavi, ve, da nimamo popolnih rešitev. Imamo samo koščke in korake na neki eh, poti. To je konkretna pomoč, to je možnost, eh, begunci se vračajo nazaj in eh, to je ena možnost, da pravijo, da smo, se s, tem, da smo s tem pokliknili pred Turčijo, tega ne razumem tisti, ki nam to očitajo, tistim lahko povem, da sem bil vedno proti pristopu Turčije. Drugi so rekli, jutri naj sprejmemo Turčijo. Po eni strani se torej zauzemate za to, da ne bi Turčija že jutri postala članica Evropske unije, zdaj pa strašno kritizirate ta dogovor. Prosim, da se držite tega, kaj verjamete. Kar je povedala gospa Hans, se mi zdelo uh, eh, počudovanjem vredno. Marsikaj nam ni všeč. Uh,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 se organizirali pri beguncih, je to vendarle napredek. Lahko bi rekli, super, odlično, šli smo naprej, naslednji korak nas čaka. Zdaj pa pazimo, da ne bomo delali napak. Ne smemo pa od jutra do večera samo kritizirati. Ta parlament se bo, če bo se šlo tako naprej, razvil v institucijo, ki je ni moč imati resno, če bomo kar tako eh, samo eh, se pritoževali in eh, bomo proti vsemu. Zato bomo potem morali tudi plačati modri karton gospoda Lambsdorfa. Sprejmite ta modri karton. Gospod Lambsdorf, izvolite. Herbert. Dragi Herbert, vzemimo, da je ta dogovor dober. In tudi nisem tako kritičen do njega kar mislim, da je res korak v pravi smeri. Potem morajo države članice prevzeti odgovornost. E, Zvezno notranje ministrstvo je prejšnji teden e, dejalo, da ima v Grčiji, e, imamo dva do tri ljudi iz tehnične pomoči, štiri iz urada za begunce in migracije, osem njih še pride in tri je policiste iz Nemčije. Se strinja z mano, da Nemčija ni izpolnila svoje odgovornosti pri podpori tega sporazuma, da bi ponudila dovolj kadrovskih okrepitev in eh, da eh, sta Tomas Demizier eh, in Angela Merkel posila na cedilo Tuska in Junkerja. Tukaj se strinjam. Želel bi si, da bi države članice delovale prej in hitreje poslale osebje. Ampak eh, doskrat to ni tako enostavno, kaj se naučimo, če delamo v administrativnih strukturah. Seveda je treba izpolniti to, kar obljubimo. Vsaka država članica, tudi tiste države članice, ki morajo potem prevzeti begunce. Vse skupaj je treba upoštevati. Res je, da moramo poslati ljudi, ki smo jih obljubili. To je kristalno jasno. Hvala lepa, gospod Fajon močno sem si želela da bi rekla danes imamo dober sporazum s turčijo sporazum ki deluje in ima pravno podlago pa tega žal ne morem reči. in čeprav se mi vse bolj zdi da gre za gnil kompromis ta trenutek ne vidim druge alternative. želim si da bi sporazum deloval ampak tako da bodo beguncem spoštovane temeljne človekove pravice in ne tako da pogojujemo naše sodelovanje izsiljujemo in da se bojimo da begunci še vedno prihajajo na grške otoke da slišimo da turčija sirijce na silo vrača v sirijo. razmere so šokantne v turčiji so skoraj trije milijoni beguncev večina je na cestah. kako varna je sploh ta država za te ljudi? vemo kakšna je situacija s svobodo medijev pravicami manjšin. šokantne so tudi razmere na grških otokih kjer hotspoti postajajo zaprta taborišča beguncem moramo zagotoviti možnost da zaprosijo za azil kje so vsi tisti naši strokovnjaki dejstvo pa tudi je da še tako dober sporazum s turčijo ne bo uspešen če države unije ne bodo začele izvajati programov preselitve in premeščanja srž težav je na naši strani že zdavnaj bi lahko okrepili pravne in varne poti preprečili postavljanje ograj ustavili umiranje ljudi na obalah evrope izkoriščanje žensk in otrok trgovino z ljudmi pa tega nismo uspeli. potrebujemo ambiciozno dublinsko reformo in strinjam se morda je zgodovinski trenutek ali pa bolje zadnja priložnost da prepričamo ljudi da so evropske politike lahko tudi uspešne modni karton gospoda Etriča. Gospod Etrič. Dobro jutro in hvala, da ste sprejeli moje vprašanje. Ne bi lahko pojasnili ali se pridružili svojemu vodi gospodu Pritele pri njegovih komentarjih. Zanima me vaše mnenje. Se strinjate z njim, da je sebično eh, da nacionalne države odločajo koliko beguncev bodo sprejele. se strinjate z njim da bi bi morale države članice prisiliti, da prevzamejo določen kontingent. Ali se mi pridružujete, da je to pomanjkanje spoštovanja, sploh v skupini, ki eh, imajo pri sebi tudi eh, stranko laboristov in da je to sramotno? Se strinjate s tem? Strinjam se z vsemi, ki danes ustrajamo, da evropska solidarnost ne deluje in strinjam se z vsemi ki danes vztrajamo da morajo vse države evropske unije prevzeti odgovornost za vzpostavitev mira ko gre za delitev bremena vemo da program premeščanja in preselitve ta trenutek ne deluje da vrsta držav v evropski uniji ta trenutek ne prevzema odgovornosti in dokler to ne bo veljalo je vse drugo odveč so vsi sporazumi nepotrebni in evropska unija dejansko drvi v neko zelo zelo kritično situacijo želim si da tu vsi skupaj z vami prevzamemo moralno odgovornost. Hvala lepa. Naslednja je gospa Fotiga. Hvala lepa. Od eh, marca Mačevskega sveta eh, so se zadeve zelo pospešile. Še posebej bi izpostavila dve zadevi. Napad, eh, teroristični napad v glavnem mesta Evropske unije v Bruslu in nizozemski referendum. V prvem primeru pričakujem od vseh treh eh, predsednikov informacije, kaj so naredili in kaj nameravajo narediti za to, da bi svojim institucijam in eh, na tisoče uslužbencev, ki prihajajo iz držav članic, zagotovili ustrezno varnost. To velja tudi za vse, ki obiskujejo Brusel. To je nujno. Nujno potrebno je, da ustrezno zavarujemo administrativne postopke, kakšni so sklepi sveta glede tega. Tukaj imamo pa še drug problem, nizozemski referendum. Tukaj se postavlja pod vprašaj politika do Rusije, kar eh, pričakujem od eh, vodi eh, evropske politike, je, da vam predstavijo rešitve za ta problem. Potrebujemo bistveno bolj pametne rešitve kot eh, samo pogovori z eh, Rusijo. Vmešavanje v polske zadeve in eh, ton resolucije, o kateri naj bi glasovali danes, je tipično odvračanje pozornosti od tega, kar se resnično dogaja. Imamo modri karton od gospe Jakonsari. Boste odgovorili. Gospa Jakonsari. Hvala lepa. Kar zadeva ta referendum, In kaj ima ta referendum za opraviti z eh, Polsko, Rusijo in Ukrajino? In naslednje, govorimo o pomembni temi in sicer kako lahko zmanjšamo število prosilcev za azil, a se ne morete osredotočiti na to temo, a nimate tega poguma. Mislim, da vsi v Evropi razmišljamo o tej temi. Adam, ne vem. Kakšen je bil prevod mojega prispevka v različne jezike. Ampak prihodnost bo pokazala, da imamo jasno povezavo med vsemi temi zadevami. Govorila sem tudi o administrativni sposobnosti za reševanje teh problemov po terorističnih napadih. No, hvala. Gospod Lambsdorff je naslednji. Gospod in gospodje. če pogledamo na zemljevid, eh, bomo ugotovili, da moramo v takšni težavni situaciji govoriti z Turčijo, da moramo obravnavati z dolžnim spoštovanjem. 3 milijone beguncev so vendarle sprejeli, kar ni malo. To kaže prvi pogled na zemljevid. Drugi pogled na zemljevid kaže, da se bo odpr, sred, odprla sredozemska pot, ker prihaja poletje, gospod Kamal ima prav in tudi številke, ki jih je gospod Ferhofštad eh, predstavil, kažejo na to. Ampak poskrbeti moramo tudi, da bo ta dogovor izvajen humano. Ne smemo se odpovedati individualnemu preverjanju, to so človekove pravice in tudi Turčija, kot naš partner se mora s tem eh, strinjati. Očinkovitost eh, pa pomeni tudi, da eh, pošljemo svoje osebje. Nemčija je, mislim, da posilena na cedilo ljudi. 300 ljudi je bilo obljubljenih, eh, nekaj pa jih je bilo samo poslanih. Eh, tukaj moramo opraviti svojo odgovornost, drugače se bo nadaljevala tragedija v Gejskem eh, morju in v sredozemlju. Gospa Veržija je naslednja. Merci. Hvala lepa. Evropa raje premešča policaje kot begunce ta stavek neke nevladne organizacije je povzetek vrha 18. marca. Vračanje beguncev, med njimi tudi sirskih beguncev in uh, sicer migrantov, ki naj ne bi bili upravičeni do uh, mednarodne zaščite v državo, ki ne spoštuje človekovih pravic, uh, Eh, je vse drugo kot sporazum. Eh, ta sporazum, namesto da bi reševal življenja, jih ogroža. In um, vi si tukaj upate govoriti o spoštovanju do, človeškega dostojanstva. Uh, ob takem sporazumu nas je lahko le sram. Sram, da smo evropejci in sram tega, da se evropski voditelji izogibajo javnemu mnenju in upoštevanju javnega mnenja. Iskati je treba konkretne rešitve, eh, zakonite poti eh, in rešitev za begunce, ki jih ne smemo puščati umirati v sredozemlju. Evropa mora na drugačen način izkazati svojo solidarnost eh, ob tem begunskem valu na našem planetu. Gospod Terik Abraz. E torej, govorim za skupino IFA e eh, ki, eh, in govorim o sporazumu s Turčijo. S tem ne bomo rešili begunske krize. Na mesto, da bi ponudili humano evropsko rešitev, so države članice egoistično poskusile eh, eh, odvrniti to krizo od oči evropskih državljanov. Um, torej vračanje beguncev v Sirijo nima nič opraviti s, e, z Evropsko unijo, pravijo nekateri, ampak vemo, kakšno je trpljenje na meji s Sirijo v Turčiji. Uh, Evropska unija je pripravila in predlagala enoten pristop eh, v vprašanju azila in predvsem eh, gre za delitev bremen. Turčija ni varna država za begunce, ne zagotavlja temeljnih. Um, temeljev za status azila in beguncev. In Turčija tudi ni varna za lastne državljane. V Turčiji je veliko represije, nasilja proti Turkom in drugim manjšinam. Turčka vlada mora prenehati cenzorstvo in mora spoštovati svobodo izražanja. In sporazum tudi ni legalen. Um, Eh, to je izjava predsednikov držav in vlad. EU eh, e s tem poskuša se izogniti obveznostim na um, osnovi eh, prava EU, vključno z listino o temeljnih pravicah. In tudi Evropski parlament nima možnosti, da se odloča v azilnih in migracijskih vprašanjih. Treba je sprejeti vse ukripe, da se oceni legalnost tega sporazuma eh, skupaj s sklepi, ki so bili s tem v zvezi eh, sprejeti in eh, eh Evropsko sodišče se mora ukvarjati s tem. Gospod Fonculika ima eh, modri karton za vas. Ali želite odgovoriti? Ste pripravljeni odgovoriti? Gospod Terry Capras? Ja, gospod Fonculika. Dragi kolega, tako kot je bilo danes že rečeno, v tej avli sporazum s Turčjo ni perfekten, ampak zgleda, da je to kljub temu korak naprej. Kaj menite, da bi morala Evropska unija storiti, če bi eh, ta sporazum bil odpovedan, tako kot je Erdogan eh, napovedal. Torej, če Evropska unija ne bo eh, izvajala obveznosti, Turčja lahko odpove sporazum. Ja, to je problem, da je vse v rokah Turčije. Ne moremo eh, sicer odpovedati, mi ne moremo odpovedati sporazuma, Turčija pa lahko in to kaže, da je to nelegalno, da je to zelo čuden in um, nespremljiv sporazum. Gospa Ferrara, na vrsti naslednja. Hvala predsedujoča. Eh, kot smo slišali danes od predsednika Tuska, ta sporazum ni uh, popoln. Uh, storjeno je bilo vse, kar je bilo možno, zato bi zagotovili spoštovanje človekovih pravic, vendar pa dvomi ostajajo. In te dvome je izrazil tudi predsednik Juncker. Torej, če ste imeli dvome, ne bi smeli uh, nadaljevati, uh, zato ker gre tukaj za tveganje, za um, kršenje temeljnih človekovih pravic. Gre za uh, tveganje, ki izhaja tudi iz določenih nedavnih zgodovinskih dogodkov. Zato uh, v redu, predsednik Tusk je danes rekel, da ne iščemo eh, popolne rešitve, iščemo samo rešitev, ampak rešitev za nas se upada tudi s spremembo Dublinske uredbe, ampak to mora biti prava sprememba, ne takšna, kakršno je komisija predlagala pred nekaj eh, dnevi, v kateri ni niti sledu o človekoljubnih eh, koridorjih. Torej, potem pripravite zakonito alternativo, zakonito alternativo za vstop v Evropo in uh, Dublinsko uredbo je treba spremeniti tudi na podlagi načela, da je prva država, v kateri pristanejo begunci, tista, ki je najbolj odgovorna z, za mm, obravnavanje prošnje za azil. Uh, to načelo je treba spremeniti, če ne želimo, da te države postanejo ogromni begunski centri. Uh, Balkanska pot je bila zaprta tudi zahvaljujoč uporabi solzivcev, delavcev in zapiranju poti eh, ženskam in eh, mladoletnim osebam. Govori se o več kot deset tisoč otrocih, ki potujejo brez spremstva in ki um, nimajo zaščite. Situacija je torej uh, obupna in ob tem sporazumu s Turčijo ne kaže, da se bo kaj bistveno spremenilo glede na to, kaj se je dogajalo do sedaj. In z gradnjo zidov se te poti ne prekine, pot se le uh, preobrne in se zdaj preusmerja spet na sredozemlje. Do, spet je 400 novih plovil priplulo v Kalabrijo v Južni Italiji, tako da eh, so ti ukrepi Evropske unije res premalo učinkoviti za prave vzroke teh priseljenskih tokov, ki pa so v vojnah in spopadih eh, in nemogočih razmerah za življenje v državah izvora in zato moramo delati na precej drugih ravneh, če želimo to zajeziti. Gospod Weigel, modri karton, izvolite. Ker zelo cenim nekatere vaše kolege iz vaše skupine, ki so analitični pri svojih razmišljanjih, eh, bi vas vprašal, eh, navezal bi se na to, kar ste rekli v zadnjem stavku. Eh, mi danes govorimo v zvezi z sporazumom za Turčijo o mnogih stvareh, od tega da je to eh, napoved eh, neke spremembe politike do eh, širitve evrope in do raznih drugih vprašanj. rad bi vas vprašal a se vam ne zdi da bi se morali v tej debati posvetiti tudi vzrokom za krizo vzrokom za to humanitarno katastrofo mi nismo humanitarna organizacija mi smo politiki morali bi se iskreno soočiti s tem kdo in zakaj je povzročil katastrofo na bližnjem vzhodu in zato se moramo ukvarjati z rešitvami z političnega in zakonodajnega eh, vidika. Gotovo nismo neka človekoljubna prostovoljna organizacija, vendar pa so predlogi za rešitve, ki jih ponujamo, in ki jih predlagamo v zadnjih dveh letih, so konkretni predlogi, to so zakonodajni predlogi, to niso predlogi nevladnih organizacij, gre za človekoljubne eh, koridorje, gre za eh, embargo na prodajo orožja državam, ki so v vojni, govori se o legalnih poteh v Evropo. Torej gre za konkretne predloge, ki bodo vplivali na vzroke za te priseljenske tokove. Eh, migracijski tokovi, to je nekaj, kar je res vedno obstajalo, ampak nekaj drugega pa so eh, ta premikanja ljudi, eh, ki so posledica vojn in spopadov. In mi ne moremo biti pajdaši pri tej situaciji. Gospod Bej, 18. marca je kanclerka Merklova in eh, drugi tako imenovani eh, pogajalci sklenila sporazum s Turčijo, eh, s katerim so v bistvu popustili vsem zahtevam sultana Erdogana. Večni pajaci neotomanske farse so ti eh, voditelji našega kontinenta spet podpisali in bjanko ček piromanskemu turškemu gasilcu. Tri milijarde evrov, ki so ji bile že dodeljene, so zdaj še podvojene in to vse eh, na račune naših davkoplačevalcev otroci v še slabše, kljub obskurnim vezem, ki jih imajo Turki z barbari islamske države in čeprav je Turčija dopustila razcvet eh, tihotapski mafiji, smo se odločili, eh, da bomo 80 milijonom njenih državljanov dovolili eh, vstop v šengensko moče brez omejitev in zato je komisar Avramopoulos, citiram, včeraj rekel, da se moramo prilagoditi na novo obdobje človeške mobilnosti. Slovaška bo 1. julija prevzela predsedstvo Evropske unije in njen predsednik vlade Robert Fico obsoja eh, ta obredni samomor, ki ga izvaja Evropa. In eh, tako kot njegovi kolegi iz Mačarske, Polske in Češke vidi, da je vaša globalistična utopija poraz. Um, gospod Epitidejos, sporazum s Turčijo za zajezitev eh, problema beguncev je obsojen na neuspeh. Predvsem Turčija ni pripravljena zaustaviti tega toka eh, nezakonitih priseljencev proti grškim otokom. Eh, ladje, ki se napotijo proti Grčiji, eh, odplujejo zelo zgodaj in pristanejo že proti 11. uri. Isto eh, velja tudi za NATO-va plovila, tako da kako si predstavljate, da bodo zaustavila te tokove. Poleg tega je Turčija podelila na tisoče lažnih ponarejenih potnih listov pakistancem, afganistancem in drugim in eh, potem, ko bodo ti prišli na naše meje, eh, bodo ugotovili, da imajo, eh, kjer bo ugotovljeno, da imajo lažne potne liste, bodo te osebe poslali nazaj na, v Grčijo in Grčija se bo morala z njimi ukvarjati. Poleg tega, begunci ne menijo, da je Turčija varna država in želijo oditi od tam in zato prosim, nehajmo s to hinavščino in poglejmo resnici v oči. Sicer, sicer, Grčija in njen narod ne bo dopustil tega nadaljnega financiranja Turčije. Gospod Gžib, gospa predsedujoča, spoštovana predstavnika sveta in komisije, Med eh, Turčijo in Evropsko unijo se razcvetajo številna čustva, to smo že videli marca ob eh, sprijemanju tega sporazuma. Spomniti pa se moramo razlogov, zaradi katerih moramo ta sporazum eh, skleniti. To je problem na naših zunanjih mejah do vsega tega je prišlo zato, ker nismo našli skupne rešitve in ker nismo mogli začeti primerno izvajati nadzora na naših zunanjih mejah. Sporazum med Evropsko unijo in Turčijo je težaven. To je res občutljiv kompromis. Tega se vsi zavedamo. Vsi se tudi zavedamo logističnih, materialnih in pravnih izzivov, ki, s katerimi se moramo tu soočiti. Morda pa je vendarle to edina možna pomoč za begunce, ki se nahajajo na turškem ozemlju. Ta situacija, kakršne poprej še ni bilo, zahteva tudi rešitev, kakršne poprej še ni bilo. In eh, to ne pomeni, da mora absolutno tukaj vladati pravilo močnejšega, ampak Evropa mora ustrajati na spoštovanju lastnih vrednot. Ravno tako bi želel povedati, da po sklenitvi sporazuma s Turčijo, Mm, in po sporazumu na vrhu v Malti eh, so potrebni tudi drugi sporazumi z državami članicami. To je edina možna rešitev za eh, pripeljati begunsko krizo do konca. V Evropskem svetu se o tem govori istočasno kot o jeklarskem eh, sektorju, kjer je ogromno število delovnih mest ogroženih. Eh, to zadeva tudi mojo državo, Poljsko. Eh, ki je prizadeta tudi na drugih področjih, naprimer na kmetijskem področju eh, in še zlasti v mlečnem sektorju, kjer so se prihodki bistveno zmanjšali. In eh, druge problematična področja pa so tudi v zvezi z eh, plinom in oskrbo s plinom. Hvala. Gospod Fleckenstein, kolegice in kolegi. Um, strinjamo se, da je dogovor s Turčijo samo del rešitve. Turčija je predvsem v begunskih in migracijskih vprašanjih za nas pomemben partner. Glavna odgovornost je pa še naprej pri nas, tu v Evropski uniji. Včeraj mislim, da smo z veliko večino sprejeli poročilo na lasno pobudo, ki eh, jasno kaže, kaj si želimo. Želimo si več notranje evropske solidarnosti, več legalnih poti. Želimo, da se Eh, revidira dublinski postopek in želimo zavarovati šengensko območje. In to je še vedno v ospritju, ospritju našega dela, v središču našega dela. Pri dogovoru s Turčijo oziroma eh, dogovor s Turčijo lahko deluje na pameten način samo, če so izpolnjeni osnovni pogoji in zato gre tudi za upravljanje in za konkretno delo uh, zato da bo ta sporazum lahko deloval. Če trenutno nima možnosti uložiti prošnje za azil eh, me tudi ne morejo zavrniti oziroma eh, vrniti. In eh, zato eh, se je treba vprašati, kako podpiramo grške kolege. In dovolj mi je, gospod Lamsdorf, če vidno samo kritiziramo vlade. Eh, predsednika komisije sprašujem, ali pri 30 tisočih sodelavcev ne more najti 200 eh, uradnikov, ki bi jih on lahko poslal v Grčijo, če država države članice niso pripravljene, lahko mu pomagam iskati te uradnike. In še zadnja točka, potrebujemo pragmatične rešitve. Slike, ki jih vidimo iz ideomeneja, niso spremljive. Mislim, da moramo včasih, um, um, včasih um, delovati, uh, ukrepati in si potem ogledati, zakaj gre. Uh,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 naše, naši uradniki so obiskali begunska taborišča, nihče pa ni izrazil eh, tam želje, da bi se preselil v baltske države. Ali menite, da jih moramo prisilno eh, sprejeti? Eh, veste, ni mi všeč vaš vokabular prisilno. Ne gre za prisilno sprejemanje beguncev, temveč gre za to, da če eh, se nekaj dogovoriš z 28 državami članicami in če z njimi oblikuješ enoto kot Evropska unija, potem ni dovolj, da sprejimaš samo dobrote, ne deliš pa eh, bremen. To velja za vašo državo, za vse druge države, tudi za Nemčijo tudi mi eh, ne ravnamo vedno častno, ampak eh, kot Evropski parlament moramo vedno opozoriti na to, da solidarnost ni eh, cesta enosmirnica. Gospa Tobizijas, eno minuto. Trebizijus. Hvala, gospa predsedujoča pri vrhu v marcu eh, je EU sprejela dogovor na pritisk Nemčije. Gospod Merkel se je enostavno oddaljila od politike dobrodošlice in sedaj upa, da bo Turčija ukinila ta tok migrantov. In odslej eh, se turški predsednik vlade močno umešava v naš medijski svet, namesto da Merklova brani naše vrednote, ostane molči in njena karijera je sedaj odvisna od dobre volje Erdogana in jasno vidimo, kje so prioritete gospe Merklove. Za Evropo bi bilo bolje, če bi sama prevzela varovanje zunanjih meja. Um, državljanom moramo poslati jasen signal, da je Evropa sposobna delovati sama in da spoštujemo vrednote in da ne postanejo pogajalska masa. Um, razen tega bi oskrba beguncev v regiji bila bolj enostavna in cenejša. Eh, verigi sami kot pri nas. Torej, ne smemo se spuščati v to odvisnost samo od Turčije, pogajati se moramo tudi z Jordanijo in z Libanonom. Hvala, gospa Intfeld, eno minuto. Yes, Hvala, gospa predsedujoča. Seveda moramo sodelovati in eh, se pogajati s dr, dru, eh, tretjimi državami in sosednjimi državami, ampak to ni isto kot da eh, dela. Eh, izročimo v izvajanje drugim, kajti mi smo enostavni prešipki, da bi sami reševali probleme in Turčija to vi. E, eh, moralo, morali bi se učiti iz leta 2010, ko smo se pogajali z gospodinom Gaddafijem, da zadrži begunce in tudi to ni bilo uspešno. Gospod Weber je danes govoril o tem, da je treba poskrbiti za prav, pravo in red, ampak jaz tega ne vidim tako, kajti slišimo, eh, da ljudi vračajo v Sirijo, begunce, da jih vračajo v Sirijo in mi nimamo nobenega odgovora na to, niti države članice, niti svet. In mislim, da je to um, res um, grozno, da najbolj svobodna, najbogatejša celina na svetu to enostavno tolerira in da nismo v stanju dati sami odgovora na to situacijo. V tih eh, dneh veliko spet govorimo o vrednotah in da morajo prisiljenci prevzeti naše vrednote. Moramo spoštovati naše vrednote, ampak moramo predvsem zagotoviti dostojno življenje tudi beguncem in da ne živijo v tej um, bedi, bedi. Um, naslednja za naslednji za eno minuto, gospod Papadimulos. Gospod Weber, Dovolj je s temi napadi na Grčijo. Potrebujemo resnico. Erdogan zapira novinarje, preprečuje izhajanje časopisov, ne spoštuje dogovorov, vi pa e, obsojate Ciprasa. Orban iz skrajne desnice ne sprejme niti enega begunca v, na mačarskem, vi pa ga hvalite zato, ker je član vaše skupine in e, ponovno e, obsojate Ciprasa, ki je za vas nočna mora. E, Grški narod je ponos, ponosen na svojo zgodovino in ne sprejema napadov se strani kogarkoli. Tusk in Juncker dobro vesta, da sta neuspeh lastnih odločitev prevalila na pleča ene same države Evropske unije in to je Grčija. Ta mora nositi ogromno breme zaradi svojega geografskega položaja in zaradi svoje gospodarske e, krize. Tako da nas obravnavate kot grešne kozle. Gospa iz Argentine, eno minuto. Dank u, voorzitter. Voorzitter, als je mensen opsluit, kunnen ze niet. Hvala, gospa predsedujoča. Ja, če zapirate ljudi, Eh, se ne bodo mogli ukvarjati sami sabo, ampak se boste morali vi ukvarjati z njimi, poskrbeti za njihovo prehrano, za njihovo zdravje, za zaščito otrok in tako naprej. Uh, In kaj so storili naši voditelji državi in vlad? E, Sprijeli so sporozum s Turčijo in e, se dogovorili za njegovo izvajanje in med tem bomo imeli na grških otokih e, družine in otroke, ki ne bodo imeli kaj jesti, ki se bodo gnetli v begunskih centrih sredi odraslih ljudi brez možnosti pravne zaščite in zdravstvenega varstva. Torej, če ste se odločili za sporozum, sklenitev takega sporazuma morate skrbeti tudi za njegovo izvajanje in to izvajanje nadzirati. E, zato morate imeti dovolj poguma, da boste vzpostavili tudi demokratični nadzor. In tudi grški parlament, e, ali je njegova dožnost ali naša dožnost, da poskrbi za e, primerno obravnavo begunskih centrov na grškem ozemlju? Eh, kako nameravate eh, slediti tem predpisom, gospod Tusk? Please. Ali sprejemate modri karton, gospe eh, Jatumaki? Prosim. Ja e Hvala. Torej, veliko se je kritiziralo ta sporazum med EU in Turčijo. Ta sporazum sicer ni perfekten, nisem pa slišala nobene druge rešitve, kaj naj bi storila Evropska unija rada bi dobila seznam treh točk, kaj naj stori Evropska unija, kaj naj storijo države članice, da bo vse delovalo. You, Hvala. Samo eno točko imam. E, in sicer preseljevanje iz tretjih držav, e, torej legalno priseljevanje v Evropsko unijo. Ampak moja kritika ni bila e, kritika Erdogana ali Turčije, temveč to, česar mi ne delamo, kjer mi zaostajamo in sicer, eh, da eh, ne skrbimo za randljive osebe v teh eh, begunskih sprejemnih centrih. Hvala za minuto in pol, gospod Paksas. Pone pirmininke, kolegos nuo vadovų tarybos susitikimo praėjo beveik mėnuo. Voilà. Eh, gospo, gospa predsedujoča, kolegice in kolegi, en mesec eh, je od Evropskega vrha, to sicer ni dolgo obdobje, kažejo pa se že določene tendence. Na osnovi tega sporazuma so vrnili nekaj sto nezakonitih prisiljencev v Turčijo in nekaj. Um, begunce vojne smo sprejeli v Evropski uniji. Češka republika je proti um, kvotam za porazdelitev. Tendenca ni pozitivna, tudi če um, bi rešili ta problem, um, to eh, še ne bo dokončna rešitev. Potrebujemo hrabre rešitve. E, treba je zapreti zunanje meje, nobenega nezakonitega priseljevanja naj ne bi bilo in uh, tega nikakor ne smemo sprejeti in kvote je treba odpraviti. Um, problemi nezakonitega priseljevanja so uh, lahko, lahko postanejo tudi gospodarski problemi. Ali, um, torej, uh, moramo izvesti načrt predsednika komisije in uh, predvsem potrebujemo konkretne ukrepe za izvajanje tega načrta. Eh, dodatni gospodarski problemi eh, so nekaj, kar v tej situaciji sploh ne, tega res sploh ne potrebujemo. Države članice morajo biti bolj fleksibilne eh, glede na davek na dodano vrednost. In mislim, da je treba spodbujati predvsem tudi porabo. Hvala. Hvala, predsedujoča. To je že ne vem katera razprava, ki kaže, da Evropa ne deluje, da sloni na, napačnem, eh, na napačni valuti in da umira. Eh, nekateri bi želeli sem uvoziti na milijone novih sužnjev, tukaj se govori o spoštovanju človekovih pravic po celem svetu, potem pa se sklepa sporazume z Turčijo, ki zanika genocid nad več kot milijonom in pol armencev pred stoletjem, eh, ki se ji ponuja že 10 milijard eh, sredstev. Eh, Turčija, ki skuša vstopiti v Evropo in poteptati njeno zgodovino in kulturo. Nekateri tukaj govorijo celo o tem, da bi turščina morala postati eden od uradnih jezikov v Turčiji. To so norosti. Samo v prvem v prvih mesecih tega leta je več, ko, je vstopilo v Italijo eh, toliko več kot dvojno število beguncev v primerjavi z lanskim letom. In ob vsem tem mislim, da bi bilo bolj primerno govoriti o 20 milijonih brezposelnih evropejcev, s katerimi se nihče ne ukvarja. Sedaj pa gospod Papadaki z minuto in pol ne vem, ali je tu v dvorani. Ja, je. Hvala. Ta odločitev in sporozum s Turčijo samo doliva olja na ogenj pri tem, ko se e, Evropa vključuje v imperialistično delovanje na sirskem ozemlju in uh, v bistvu nagrajuje um, Turke in njihovo, uh, njihove visoke predstavnike v sredozemlju in drugod. Uh, O čem govorimo tukaj? O nekem ping-pongu z begunci? Ali eh, je to bolje kot Ženevska konvencija, kolikor jo je še ostalo na področju zaščite beguncev? Eh, ali govorimo o nekih eh, primernih mehanizmih v Evropi? Eh, gospod Weber, zakaj govorite o komunistih iz Sirize? Siriza je nova velika stranka v Grčiji ehm, in eh, deluje proti ehm, delavcem kot vse druge velike socialdemokratske stranke. Torej, zakaj eh, ali morda govorite o drugih učinkovitih akcijah, tudi se strani NATO v Egejskem morju. Eh, in zato pozivamo naš narod k 48-urni stavki proti tem obupnim ukrepom, ki so udarec tako za grški narod kot za grške voditelje. Hvala. Gospa eh, Grostet, hvala lepa. Eh, konec leta 2015 je gospod Juncker rekel, da je nujno najti rešitev še pred eh, pomladjo in še pred povečanjem migracijskih tokov. Ta sporazum s Turčijo ima vsaj to prednost, da ga imamo, je pa treba tu še veliko narediti. E, Turčija seveda izkorišča šibkosti Evropske unije, dovolj je, da se podate e, na to ozemlje, da ugotovite, kako zelo azilni postopki pod vodstvom Aten ne delujejo. Eh, ob tej situaciji, ko imamo pol milijona eh, beguncev na eh, ozemlju te države, je zelo težko najti primerno ukrepanje. Ampak ne smemo biti naivni. Prejšnji četrtek je Erdogan Eh, opozoril, da Turčija ne bo spoštovala svojega dela sporazuma, če tudi eh, Evropa ne bo spoštovala svoje obveznosti za podeljevanje vizumov, ki jih je prehitro obljubila turškim eh, državljanom. Tudi Francija je bila pri tem premalo dejavna in uh, tudi kanclerka Merklova uh, ni delovala primirno, to vse vemo, ampak po drugi strani govorimo tudi o uh, zaščiti naših brezposelnih in naših delovnih mest uh, in to predvsem na področju jeklarske industrije, uh, kjer so naši delavci žrtev nelojalne konkurence in zato moramo nujno in hitro delovati tudi na tem področju. Hvala. Gospa Rodriguez, minuto in pol. Eh, moramo priznati, da je sporazum um, EU um, kontroverzna rešitev, začasna rešitev. To, kar res potrebujemo, so evropski inštrumenti, da ponovno pridobimo nadzor nad situacijo na našem ozemlju in eh, tudi eh, nad našimi standardi, spoštovanje standardov. In to pomeni, da so prioritete, ja, prioritete jasne. Um, In eh, tudi zadnji predlog komisije govori o tem prvič, da se zagotovi, da zagotovimo evropski azil na osnovi evropskih standardov. Druga stvar, da um, prepričimo nastajanje gitov v naših mestih zaradi socialne kohezije, pa tudi zaradi preprečevanja varnostnih tveganj. In razen tega moramo zgraditi pravi evropski sistem upravljanja meja. To naj ne bi bil nek zid, temveč neko omrežje, ki um, bo omogočalo tudi um, preselitve in premestitve pod nadzorom evropskih oblasti. Uh, Eh, gre za evropsko suverenost, za nič več in nič manj in ne smemo se bati eh, uporabiti to besedo. To je močan koncept in mnogi državljani razumejo, da moramo preiti na to novo fazo in da moramo imeti sredstva za zagotavljanje suverenosti na našem ozemlju in tudi za zagotavljanje naših standardov. In v tem naj bi videli tudi eh, Eh, možnost za investicijo in moramo se pripraviti na to novo fazo. Eh, minuto halahu. Hvala, gospa predsedujoča. V sklepih sveta piše, citiram, več elementov skupnega evropskega odgovora na, na migransko krizo že kaže rezultate. Konec eh, citata. To je zelo optimistična izjava kaj ti skupni ukrepi, kot je schema za preselitev, nikakor ne deluje. E, eno stranske odločitve, ki so jih sprejele posamezne države članice, so prispevale k zmanjšanju migracijskega tokova ali preusmeritvi tega tokova. Pri tem e, želim predvsem opozoriti na vzpostavitev notranjih meja in eh, na dejavnike odvračanja na notranjih mejah med državami članicami in um, um, tudi nedopustnost eh, vlaganja prošen za azil za osebe, ki prihajajo iz Turčije. Sprašujem se, zakaj to na notranjih mejah v Evropski uniji, zakaj tega še ne uresničujemo na ta način. Hvala za eno minuto, gospod Tilička. Hvala, gospod predsednik Tusk. Um, razumem eh, vašo oceno sporazuma s Turčijo, tudi vaše kritične pripombe, ampak kako bomo nadzirali izvajanje na turški strani, kako bomo ocenjevali to izvajanje in kako bomo analizirali in iz tega povzeli sklepe. Eh, gospod Juncker, dve pripombi. Prva se nanaša na migracijsko vprašanje um, rekli ste, da potrebujete usmeritve strani političnih skupin in to je tudi prav. Predlogi komisije vsebujo koristne in učinkovite instrumente ampak to morajo biti instrumenti, ki jih je možno hitro izvesti in eh, za katere najdemo enotnost. Pa še nekaj o kitajski. E, poštena konkurenca eh, je dobra, vendar kitajska tega ne nudi, niti pri embalaži, niti na drugih področjih in mislim, da moramo najti instrumente in odgovore na to hitreje, kot se to dogaja doslej. Gospod Hunt iz eno minuto turkijas spoštovani predsedniki sporazum s turčijo je črna stran v zgodovini evropske unije in to je sramota za vse tiste ki so ga podpisali evropska unija se je želila rešiti problema, za katerega je soodgovorna in je zato eh, definirala Turčijo kot varno državo, pri tem pa je pozabila, da krši človekove pravice in mednarodno pravo. Ženevsko konvencijo ste vrgli v koš, na tisoče beguncev je ostalo uh, ujetih v Grčiji, brez pravice do azila v državi, kjer si želijo. Policija v Skopju tepta pravice beguncev. Sporazum tako odpira poglavja za vstop v Unijo, pri čemer se govori tudi o kršitvi eh, pravic v Grčiji, v krši grški zračni prostor in eh, kjer se želi mm, pomesti pod preprogo to, kar se dogaja v Egejskem morju. In tako eh, so si evropski voditelji zamislili predstavo, na kateri je glavni igralec Erdogan, gospa Lunaček. Hvala, gospa predsedujoča, gospod predsednik komisije, gospod predsednik sveta. Sporazum s Turčjo enostavno ni rešitev. Ne samo, da zavračamo begunce in begunce jih potem deloma spet pošilja v Sirijo, temveč eh, zavračamo in odlagamo tudi odgovornost in tu ni dostojno za Evropo temeljnih vrednot. Kritiko Amnesty International moramo vzeti resno in zato predlagam ustanovitev ad hoc misije. Um, strokovnjaki civilne družbe, politiki naj bi si to ogledali, kajti ne moremo nadaljevati tako kot doslej. Potrebujemo um, sistem preselitve, legalne možnosti priseljevanja. Nekatere države članice so proti preselitvam. Solidarnost ni cesta enosmernica, tudi te države morajo sprejeti begunce. Da pa nekaj povem tudi o Avstriji in kritiki avstrijske politike in vlade. Um, um, spodnji avstrijski deželjni glabar je eh, sprožil zamenjave v vladi, kar je absurdno, ampak še bolj absurdno je zapiranje meje na Brinarju. Mislim, to pa res eh, popolnoma preseniti potem naše sosede eh, na jugu. Na vsak način morajo te meje ostati odprte preden dam besedo gospodu Lundgrenu, naslednjemu govorniku, moram povedati, da ne sprejema več modrih kartonov zaradi časovnega pritiska. Upam, da razumete, da to razumete in razen tega bomo imeli, čas, bomo imeli probleme s pritegni pozornost predsedujočega. Gospod Lundgren, hvala. Gospa predsedujoča, najpomembnejša naloga politika je v tem, da brani interese svoje države. Zato tu ne, stop, ne nastopam kot evropejc, temveč kot šved. In zato sem tudi proti tej idiotiji, ki se proizvaja v tej hiši, ko vidno poskušate mojo državo. Um, Uh, eh, vplesti v, uh, v to situacijo. In zdaj Eh, ko prihajajo migranti v državo, se nagibamo k paničnim rešitvam. Sprejeli smo dogovor z državo, ki krši človekove pravice, ki eh, krši svobodo izražanja in ki dobi denar držav članic eh, zato, da bi reševala svoje probleme. To je država, ki ne sodi v Evropo, temveč v Azijo. Za koga pa se imate pravzaprav? cilji, evropski celini želite usiliti politiko, ki si je nober ne želi. Zdaj pa za eno minuto gospod De Graf. Sorry, could you please put on your microphone? Thank you. Voorzitter, visumvrije toegang voor Turken, toetreding tot Europa. Ehm, Brez vizumski dostop Turkov na območje Evropske unije in tako naprej. To je torej ta super dogovor, sporazum s Turčijo in komisija je med tem tudi že sprejela, da se ne govori več o genocidu eh, nad Kurdi in tako naprej in da eh, se izvaja nasilje nad eh, migranti, da prihaja do tihe islamizacije Evrope in tako naprej. Ta komisija sploh nima več moralnega Eh, kompasa, mi smo glas eh, ljudstva in mi eh, bomo rekli, odpravimo ta slab sporazum, treba je zapriti meje, ustaviti ta množični pritok prisiljencev in zapriti našo državo. Zelo enostavno je biti prvak pri človekovih pravicah, kadar so problemi dogajajo na drugi strani sredozemlja. Jasno je, da je za begunce treba izvajati uvedene postopke, vendar pa se tukaj ukvarjamo bolj s postopki kot z osebami. Pred enim letom, ko se je ta kriza začela, je, se je Evropa delala, kot da tega v realnem življenju ni in uh, dopustila, da Nemčija in Grčija opravljajo vse potrebno delo. Uh, Um, ne gre tu samo, eh, sovražniki Evrope niso tisti, ki se uh, utapljajo pred našimi mejami in obalami, uh, ampak tisti, ki sprožajo uh, teror na svojem ozemlju, ki povzročajo vojne in situacijo, zaradi katere te begunce imamo. Ta sporazum s Turčijo ni rešitev. Človekove pravice niso nekaj, kar lahko kupimo z eh, evri. Ali bodo to vzpostavili sami, ali pa eh, tega nikoli ne bo. In eh, tukaj v bistvu pošiljamo nazaj revne srce in podeljujemo vizume bogatim Turkom. Ehm, torej evropeizem ima tudi svojo ceno, sploh takrat, ko moramo biti evropeisti in še solidarni. In uh, zato bi morali dati dober zgled, vendar pa Evropa v tem trenutku ni noben zgled za vseh, vse te ljudi, na tisoče ljudi, ki so preganjeni in ki bežijo. In na tem področju ima komisija in svet pred seboj še zelo veliko dela. Hvala lepa, gospa Gijem, za minuto in pol. Eh, euh, Hvala lepa. Sporazum s Turčijo, kakorkoli se že imenuje, ali je zadovoljiv? Po mojem mnenju ne. Eh, Tukaj gre za nek eh, dogovor, v katerem je vse skupaj lepo zapakirano na, papir, na papirju. Ves čas govorimo, da je to v skladu z evropskim in mednarodnim pravom. V resnici pa vemo, da izvajanje na kraju samem pušča odprta številna vprašanja. In nisem prva, ki govorim o tem mehanizmu vračanja v Turčijo, v Turčijo ki temelji na načelu prve azilne države um, in v resnici pravice, ki naj bi jih ti ljudje uživali v tej državi, torej v Turčiji, so daleč od tega, da bi se jih tam spoštovalo. In uh, zato ostajajo odprta vprašanja. Glede izvajanja, v redu, mehanizem uh, vračanja eh, pr pomeni zelo velike logistične težave v uh, Grčiji. Uh, vprašanja se postavljajo tudi glede dostojnega sprejemanja teh ljudi. Uh, Eh, tudi glede vključevanja. Če ta sporazum, eh, ne glede na to, koliko razstane, eh, je namenjen temu, da naj bi se zajezila določena pot za migrante, se bodo odprle druge, druge poti in rešitve ne bo vse bolj se zdi, da je ta sporazum nek petlenski stroj, ki ga bo nemogoče nadzirati in ki v bistvu e, štrika po evropskih pravicah in e, temeljnih vrednotah. E, in zato imam sama zelo veliko zadržkov do tega sporazuma. E, mi je pa jasno, da e, zaradi premalo solidarnosti med državami članicami kaj drugega nismo mogli doseči. Za minuto, gospod Vandalen. Gospa predsedujoča. Trojanski kon prihaja iz Ankare. Dogovor z Erdoganom praktično ne deluje. Samo nekaj, sto beguncev je bilo vrnjenih v Turčijo. Vsako uro pa se povečuje tok beguncev proti Italiji. Če Turčiji smo odobrili brezvizumski režim, in s tem prosto pot v Evropo. In eh, ta dogovor eh, bo takšen kot takrat trojanski kon. Pet dni po referendumu v, na nizozemskem eh, so tudi Ukrajin, je bilo tudi Ukrajincem obljubljeno potovanje v Evropo brez vizumov. Zdaj bo treba konkretno nekaj narediti, da bomo pomagali beguncem. Gospa Desarne, za, za minuto. Seveda, moramo se pogovarjati s Turčijo, predvsem zato, da bi zajezili ta uh, grozen pretok in eh, zločinsko trgovanje. Ampak Evropa ne more podeliti pravice do azila eh, državam, ki jo obkrožajo. Mora pa uh, Eh, svojo azilno politiko prenoviti, prenoviti Dublinsko uredbo in eh, preveriti, kaj tu še deluje in kaj ne, tako kot je to storila Kanada. Evropa ne more svojih meja prepustiti drugim, ravno obratno, vzpostaviti mora primeren nadzor na mejah. In to na sistematičen način, tako za tuje kot za lastne državljane. Uh, Evropa tudi ne more pooblastiti nekoga drugega, da bo um, pomiril konflikt v Siriji in mora prevzeti končno svojo odgovornost, ki jo ima pri tem. Hvala. Gospa Mihel, za eno minuto. Gospa predsednica, gospodje predsednik, 27 eh, vlad poziva Grčijo k temu, da se dela, kot da je Turčija varna tretja država. 27 voditeljev držav obrača glave stran, ko se zdravniki vedo menijo. Um, ko zdravniki v Idomenijo pomagajo beguncem, na kateri so streljali z gumijastimi naboji. To je realnost evropska unija je v narodnem položaju, Evropsko sodišče je obravnavalo obravn ravnanje za begunci kot kršitev tretjega člena pogodbe. To smo zacementirali z dogovorom z Turčijo na mesto, da bi vzpostavili okvir za to, da bi Ženevska eh, konvencija za begunce spet eh, delovala. Politika je eh, tukaj izgubila in s tem uničuje duh Evrope. Ta dogovor ni rešitev, ampak je del problema tudi za rešitev v Siriji in za kurdsko vprašanje. Hvala lepa. Naslednji je gospod Erikson za eno minuto. Hvala lepa. In gospa predsedujoča. Govoril bom švedsko v svojem maternem jeziku, na švedskem, ima upregovor, ki pravi, da ne glede, kako se obračamo, bomo imeli riče vedno zadaj. In če naj bi reševali begunsko vprašanje z dogovorom s Turčijo in z zapiranjem eh, begunskih poti, bo to pripeljalo samo do tega, da se bodo begunske poti pač premaknile nekam drugam. In tako smo spet v Libiji in pri vprašanju kriz, s katerim je Evropa tudi prispevala. Tako naprimer v Libiji, v državi, ki ne funkcionirala. Kaj bosta naredili komisija in svet? da boste vzpostavili delujočo državo eh, Libijo, ki bo lahko prevzemala odgovornost zase in za ljudi, ki prihajajo v Libijo. Strategija zapiranja meja eh, ne bo delovala za Libijo. Tukaj bomo morali prevzeli večjo odgovornost. Eh, lepa, gospod Edkinson za minuto. Eh, prejšnji teden so deportirali 200 migrantov iz Grčije in s tem naj bi bil ta dogovor uspeh. 300 pa jih je medtem stopilo v Grčijo, ali mislite, da to resnično deluje, to je izseljevanje in eh, na 9000 eh, migrantov je bilo tih utapljenih v Grčijo. Kako bomo zaustavili naslednji cunami beguncev? Ponovno moram prevzeti nadzor nad našimi mejami mejne straže Združenega kraljestva tudi sodelujejo tukaj, pa nimajo denarja, da bi delovali. Samo pet eh, ladje ima na voljo eh, britanska obalna straža. Gre za simbolno dejanje eh, sodelovanja za nekaj, če se nimamo denarja. Denar britanskih davkoplačevalcev smo dali v ta projekt, s tem bi lahko financirali 80 eh, ljudi za našo obramo meja. Tega ne smemo več eh, počeli. Gospa Gardini je naslednja za minuto in pol. No. Hvala lepa. Tukaj se osredotočamo na sporazum med EU in Turčijo. V redu, seveda vendar pa govorimo o nečem, kar bo lahko imelo za učinek v najboljšem primeru zaprtje neke poti. Vemo pa, da se poti premikajo in sama sem kot italijanka izredno zaskrbljena, zato ker smo italijani v prvih vrstah v tem smislu. Dali smo že določene signale za to in tudi nove smeri se odpirajo, ki so direktno usmerjene v Italijo. V Alžiriji je že veliko gumenjakov, ki so pripravljeni na odhod. Ravno tako uh, so um, odprte druge možne poti med Turčijo in Grčijo. In potem uh, še drugi podatki. Med 15. in 19. marcem samo je bilo 4000 beguncev rešenih v sredozemlju. Nemška um, obveščevalna služba tudi razpolaga s podatki, podatki, da je na libijskih obalah 100 tisoč ljudi, ki čakajo na odhod v Italijo. In, um, uh, in menda jih je še več, ki bi bili pripravljeni oditi. Uh, Eh, zaradi tega številne evropske države nameravajo ponovno spostaviti nadzor na svojih mejah in eh, če se bo ta nadzor ehm, še nadaljeval, bo to morda trajalo še mm, nadaljni dve leti, ampak to je zelo tragičen scenarij, saj je to Evropa, ki se skuša zapirati na sredozemski meji. In zato vas opozarjam samo na nekaj, če ne bomo tega pozorno spremljali, bo Evropa tista, ki se bo v sredozemlju utopila. Gospa Piri, za minuto in pol. Hvala lepa. Mm, Turčija in Evropska unija sta odvisni druga od druge, če želita reševati begunsko krizo na human način. Leta dolgo smo menili, da se nas sirska kriza ne tiče in se tudi nismo ukvarjali z tem, da so sirci bežali v sosedne države. Lani, ko je prišlo en milijon beguncev v Evropo, smo se začeli s tem ukvarjati. In eh, ne zaslužimo se nobene nagrade za to, kako smo ravnali z temi ljudmi. Samo nekatere države so sprejemale begunce. Eh, ne moremo govoriti o solidarnosti. Ta dogovor s Turčijo prav gotovo ni popoln. Alternativa pa bi bila, da bi eh, države ponovno ukrepile nadzor nad mejami, potegnile ograje na mejah in puščajo ljudi, da se utapljajo v sredozemljo. To ni naša pot, tako se ne moremo boriti za naše vrednote, sodelovati moramo za Turčijo in pri tem eh, je treba spoštovati določila mednarodnega prava. Zdaj mora komisija poskrbeti eh, za to, da se bo obstoječa praksa v Turčiji spremenila, dotlej ne bo mogoče sircev pošiljati tja. Prevzem beguncev iz Grčije in zagotavljanje varnih poti za najbolj ogroženih beguncev je nekaj, kar nujno potrebujemo. Hvala lepa, gospod Sulik je naslednji. Hvala lepa. Evropska unija je naredila nekaj korakov, naprimer sprem dogovora z Turčijo in priprava skupne azilne politike. Pri vseh teh načrtnih avtomatsko računamo z premeščanjem beguncev med eh, državami članicami in popolnoma ignoriramo mnenje evropskih eh, državljanov. Evropski državljani si ne želijo sprijeti na milijone migrantov v Evropski uniji. Evropske politične elite so zelo presenečene, ko vidijo, da eh, vedno več eh, evropejcev voli des, skrajno desnico na volitvah. Beguncem, vojnim beguncem lahko pomagamo tam, kjer so sedaj. Ni jim treba hoditi k nam. Naše lastne meje moramo pred njimi zaščititi te naloge ne more opraviti Turčija za nas. Če neka država ni sposobna zavarovati eh, skupnih meja, potem mora taka država izstopiti iz šengenske območja, tako naprimer Grčija ali Italija. To se dogaja tudi na Brennerju. Gospa Ruiz. Hvala, predsedujoča. Zakaj naj bi Turčija naredila dobro to, česar mi ne znamo narediti dobro? Naša politika um, ni uspela rešiti vprašanja azila in je samo spodbujala mafijo. Poglejte, kaj so naredili v Kanadi. Um, dosti bolj učinkovit način. Eh, in naš eh, Evropski svet pa mm, ugotavlja lastno neučinkovitost in eh, zato skušamo plačevati Turčiji za to, da bo ona v našem imenu reševala stvari in upamo, da bo spoštovala človekove pravice. Tisti, ki bodo preživeli, ne bodo pozabili na to kako eh, smo jih maltretirali v tem globaliziranem svetu. To je le temperana bomba, gospod Tusk. In še nekaj, eh, zelo težko je verjeti tistemu, česar, eh, kar, kar govorite. Gospod Ek, ena minuta. To je zelo žalosten čas in za Evropo, kjer razpada pravna država in eh, toleriramo to, kar počne Turčija, zato da bi zavarovali zunanje meje. Evropa pa naj bi bila skupnost vrednot, garant za človekove pravice. Kako smo lahko danes še ponosni na Evropsko unijo? Turčija krši Ženevsko konvencijo. Kljub temu Evropska unija ignorira to dejstvo. Kljub eh, vsem opozorilom eh, organizacije za človekove pravice se Evropska unija drži dogovora umazane trgovine z ljudmi, ki jo je kupila. Moram reči, da se kot navdušeni evropejci in kot član tega Evropskega parlamenta med tem že sramujem za naše ravnanje. Potrebujemo drugačno politiko bolj človeško politiko, politično korektno politiko, drugače bomo izdali evropsko idejo. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Borgezijo za eno minuto. Predsednik, sporazum s Turčijo ima zelo dvomljivo pravno vrednost in ta e, večina e, zdaj Turčiji nalaga dolžnost, da bo bdela nad masovnim premikanjem beguncev. Tudi Turčija ne želi postati Evropski begunski center in gotovo ne bo v ta namen porabila eh, sredstev, ki jih bo dobila. Predvsem gre tukaj za sredstva, ki so namenjena zaščiti nemških meja. In eh, zelo enostavno je predvideti, kateri kriteriji bodo tukaj obveljali pri tem, ko pa drugih ehm, sto tisoče beguncev ogroža in Italijo, v katero nameravajo vstopiti po drugi strani. Eh, Turčija že vse čas grozi, da bo ta sporazum um, bojkotirala, če ne bo dobila tega, kar zahteva. Tudi Amnesty International vse čas uh, govori o človekovih pravicah v Turčiji in v bistvu Turčija želi. Um, zasesti evropsko unijo in tega ne smemo nikoli dopustiti. hvala rada bi vas obvestila da bomo imeli težave z um, ujemite pozornost predsedniku ampak zaradi časovnih razlogov nihče ne bo prišel na vrsto prosim da vaše pripombe podate pisno se opravičujemo za te neošečnosti sedaj pa gospod brok gospa predsedajoča gospod predsednik evropskega sveta gospod komisar rad bi se vam predsednik in komisiji zahvalil, da je prišlo do tega sporazuma. Če želimo, da bo manj migrantov prišlo v Evropo in da bodo v Evropo prišli samo upravičeni migranti, če želimo zavrniti tihotapce eh, in preprečiti, da ljudje ne bo, ljudem ne bo treba več v morje, kjer se bodo tapljali, potem je potreben tak dogovor. In Turčija turčija libanon in druge države so sprejele na milijone ljudi in eh, bistveno več kot smo jih mi sprejeli in zato jih je treba razbremeniti treba je begunce bolje oskrbeti poskrbeti da bodo otroci lahko hodili v šolo to je predvideno z evropskim denarjem gre za človečnost če pa bomo ukrepali proti tihotapskim bandam moramo začeti na turških in libijskih mejah ko so ljudje že enkrat na morju jih lahko samo še rešujemo to pomeni zunanja kontrola ne more delovati na morskih mejah kajti takrat so ljudje že v morju to je tukaj dvojna morala samo zato ker nočemo imeti Turčije ampak nasprotje pa je bodeča žica okoli Evrope. Pa ne samo okoli Evrope, da bomo vsako državo obdali z bodečo žico. Tega ne želim. Ne želim, da to predamo našim otrokom kot bodočo Evropo. Zato se moramo pogovarjati z našimi sosedi. To pa ne pomeni, da moramo pri Turčiji um, sprejeti pomankanje človekovih pravic in svobode govora ne turčija ne bo dobila rabata za članstvo v evropski uniji branili bomo človekove pravice in turčija jih bo morala izpolniti torej vse te pogoje hvala hvala lepa sedaj pa za eno minuto gospa sipel hvala lepa sporazum držav članic z turčijo ni pravi odgovor na begunsko situacijo da potrebujemo sodelovanje z tretjimi državami, tudi z Turčijo, ampak države članice ne morejo pričakovati, da bo Turčija nadomestila pomankanje solidarnosti znotraj Evrope. In kaj se dogaja na meji za Sirijo? Turčija gradi masivni zid in le sirski begunci sploh prejmejo kakršenkoli zaščitni status pravno sprejemljiv sporazum s Turčijo bi lahko dopolnil skupno notranjo evropsko strategijo, ki pa je nimamo nimamo porazdelitev beguncev na vse države članice niti nimamo novega programa preseljevanja niti niso države pripravljene podpreti tistih držav ki sprejemajo eh, begunce države članice in turčija morajo obe opraviti dodatno delo pri vprašanju beguncev hvala lepa gospa ford za eno minuto kolegi V zvezi z jeklom, to je ključni sektor. Delovna mesta so tukaj pod vprašanjem in potrebujemo nujne ukrepe, kajti to bo zelo vplivalo tudi na druge sektorje. Nujni so ukrepi proti dumpingu. In v EKR in v Združenem kraljestvu smo pripravljeni, da bodo te um, ukrepi tudi uh, izvedeni. Kar se tiče Turčije, ta sporazum ni popoln, ampak lahko pomaga. Tisti v šengenskem območju potrebujejo dolgoročne načrte. Uh, zato da preprečijo zlorabo tihotapcev in da bodo uvedli ustrezne eh, sisteme nadzora meja. Ampak ki, eh, Evropska unija ne more namenjati neskončne vsote denarja za tiste, ki eh, tukaj sodelujejo. Združeno kraljestvo ni v šengenskem območju in Zato tukaj ne smete strašiti naših ljudi z vplivi eh, tega sporazuma tudi na Združeno kraljestvo. Migranti niso teroristi. Živimo pa v mednarodnem svetu in močnejši bomo, če se bomo skupaj borili proti zločinu. Hvala gospa Galpelč za minuto in pol. Hvala lepa gre za zelo čustveno razpravo danes in to ni prvič. Če me bo eden od mojih voljivcev vprašal, koliko krat smo razpravljali o tem vprašanju, ne morem odgovoriti, pa imamo rezultate, imamo delne rezultate. Gre za zelo občutljiv kompromis, ki pa prihaja ravno ob pravem času. Seveda bi lahko sprejeli boljše odločitve, ampak v teh okoliščinah je bila odločitev prava. Torej, na zahodno-balkanski poti se ne moremo dovoliti, da bi, um, oziroma vzhodno-balkanski poti se ne moremo prizad, um, privoščiti, da bi ljudje nenazorovano potovali. In zato je bila prava odločitev, da smo uvedli ponovno kontrole na mejah in red na mejah. treba je bilo zagotoviti varnost 550 milijonov evropskih državljanov. Breme Turčije se je povečalo in zato jim moramo pomagati tudi premostiti to breme. Poglejmo si kompromis, ta seveda ni popoln. Turčija more biti ne bo sposobna tukaj izpolniti vse zahteve iz tega dogovora, zato je potreben nadzor. Gospod Erdogan je povedal nekaj zelo zanimivega v zvezi s tem, ali bodo lahko tudi izpolnili eh, zahteve iz tega sporazuma. Poglejmo si v prihodnost, žarišča ne delujejo, sistemi registracije treba um, reformirati sistemi izobraževanja in zdravja niso dobra in to moramo upoštevati tudi za prihodnost. Hvala lepa, sedaj pa gospod Moraes za minuto. Hvala lepa, strinjam se s številnimi pomisleki v zvezi z človekovimi pravicami, ki smo jih slišali, ampak bodimo odkriti. Ta sporazum temelji na solidarnosti. Torej, moje prvo vprašanje predsedniku sveta je zelo preprosto. V odboru Libe, ki mu predsedujem, smo se pogovarjali tudi z Martinom Šuterjem, ki se je pogovarjal z nami. In je povedal, da so razmere zelo. Uh, hude. Naloga komisije je zelo naporna in spoštujem ljudi, ki opravljajo to nalogo. Ampak vsa vprašanja človekovih pravic, ki jih izražajo organizacije, ali nam lahko danes zagotovite, da bodo države članice zagotovile vire za to, da bo se skupaj delovalo in da bodo vse varovalke tudi delovale. Hudiče v detajlu, ampak moramo zagotoviti, da bodo zagotovljene človekove pravice. Hvala lepa za minuto in pol, gospod Niedermayer. Dragi kolegi, najprej bi rad povedal, da se ta točka navezuje tudi na napredek eh, begunske krize v Grčiji. Rad bi se zahvalil tudi svetu in komisiji, ki tukaj sodelujeta rezultati kažejo koliko časa smo izgubili lani kot je omenil tudi predsednik tusk sedaj pa moramo pogledati v prihodnosti zato da se bodo obetavni rezultati v grčiji nadaljevali in se osredotočiti tudi na druga področja migracijske krize tukaj mislim predvsem Italijo in druge dele sredozemlja. Mislim, da moramo najti podobno si eh, rešitev, tako da bo zadeva delovala. To bo teže kot v Grčiji, ampak grški primer kaže, da je to možno. Sedaj bi povedal nekaj besed v zvezi z gospodarstvom. Pred nekaj dnevi sem omenil, da se mi zdi, da so politični problemi večji od gospodarskih in eh, mislim, da je to res in to ni nujno dobra novica, ampak eh, v ekonomski politiki moramo ohraniti smer. In eh, vlade morajo slediti dogovorjenim načelom in izvajati reforme, izboljšati fiskalno situacijo. V Evropski uniji imamo zelo obširno agendo, vključno z reformo na davčnem področju. In um, bodoče za prihodnost je tudi odnos z Kitajsko. Praša, to vprašanje je zelo pomembno za prihodnost in upam, da ga bomo vzeli resno. Hvala lepa, gospa Garcia, za minuto in pol. Hvala lepa, gospa predsedujoča. V tej razpravi je bilo veliko samošečnih besed. Nekateri so govorili o uspehu pri sporozumu s Turčjo in gospod Tusk je reč, rekel, da je najprej treba eh, pospraviti pred lastnim pragom. Pravzaprav bi moral priznati, da je bil odziv na migransko krizo neuspeh. To je potem vodilo do sporazuma, v katerem. Ki so, ga, ki so mu usporavale že številne človekove organizacije, človekoljubne organizacije. Javno mnenje govori um, O neki sramoti Evrope in nacionalni politiki si manjajo roke. Kajti, če govorimo o sramoti Evrope, to pomeni, da lahko lastne pomankljivosti pometemo pod preprogo. Primer si lahko gledamo v Španiji. Vlada je sprejela 18 beguncev, torej to je ponoma nekompetentno ali res lahko to, kar tako sprememo, če vsak dan govorimo o sto tisočih ljudeh, ki bežijo pred vojno in smrtjo. Države morajo izpolnjevati svoje obveznosti in morajo tudi izvajati načelo solidarnosti. Evropski projekt je v nevarnosti in mislim, da ne smemo sedaj zadnjo stran zgodovine popisati z trpljenjem ljudmi. Hvala lepa sedaj pa gospod Rangel za minuto in pol. Hvala lepa, gospa predsedojoča, gospod predsednik sveta, gospod komisar. Danes bi rad nekaj pojasnil. Mi moramo biti na strani človekovih pravic. V tej krizi moramo to storiti. To pa pomeni, da moramo rešiti problem beguncev, predvsem s tem, da jih sprejmemo v Evropski uniji. Evropa mora biti solidarna. To je nujno. Zato ta sporazum s Turčjo, ki sicer ni dober, ampak je vsaj nek sporazum, je možno za pridobitev časa, da ta problem rešimo na bolj učinkovit način. Rad bi dodal, da bi tudi rad izrazil kritiko, kritiziram tudi politiko v, na portugalskem, proračunsko in gospodarsko politiko, ki je ne moremo pohvaliti hkrati, pa hvalim uh, portugalsko vlado, kadar gre za begunsko politiko. Na portugalskem smo pokazali ne le, da smo pripravljeni sprejeti 4000 um, eh, beguncev, ampak bi jih lahko sprejeli tudi 10 tisoč. Že takoj bi jih lahko sprejeli v tem tednu 1500, kot je povedal predsednik vlage, vlade. In Portugalska vlada in portugalska civilna družba so tu zgledni in upam, da bodo drugi sledili našemu zgledu in tako bi lahko na ta način tudi reševali problem. Hvala lepa, sedaj pa za eno minuto gospod Vajdenholzer. Hvala lepa, pomembno je, da ta vrh je v zadnjem trenutku vodil do nove rešitve, kajti eh, sodelovanje za Turčijo nima alternative, čeprav ima tveganje. Šeganje pa lahko deluje le, če deluje tudi kontrola zunanjih meja. Koraki so pravi, morali bi se zgoditi prej in natančno moramo spremljati, ali se bo vse razvijalo tako, kot je bilo načrtovano. Glede tega obstajajo resni dvomi. Prvič je izvajanje pomankljivo, premalo imamo osebja. Drugič pa so pomisleki um, človekoljubnih organizacij takih, da jih moramo vzeti resni v zvezi z upoštevanjem človekovih pravic, pa naj gre za posamezne primere ali za sistematične kršitve. Hkrati pa nam mora biti tudi jasno, da so to samo prvi koraki in da potrebujemo veliko rešitev. Ta velika rešitev pa pomeni, da mora pomoč v državah izvora končno postati uh, prioriteta in da potrebujemo humanitarne koridorje za vstop v države. Hvala lepa, gospod Kara, za minuto in pol. Gospe in gospodje, veliko upravičenih skrbi smo slišali. Sprašujem pa se, kako bi potekala današnja razprava, če ne bi prišlo do sporazumu med EU in Turčijo, če komisija ne bi podala predloga za skupno azilsko politiko, če komi strategija komisije za rast in zaposlovanje ne bi imela soglasja sveta. spričo vedno večjega nacionalizma, egoizma, pomankanja solidarnosti v Evropski uniji, bi to vodilo do več sporov med državami, do zapiranja meja in do tega, da bi se govorilo o utrdbi Evrope, pa tega ne more si nihče želiti, želeti. Kdor je proti temu sporazumu, povzroča še več trpljenja, tvega še več ograj um, in končni konec Schengena. Ne želimo, da se Brenner zapre. Želimo, da vsi Brennerji v Evropi ostanejo odprti. Gospe in gospodje, sporazum bo deloval le, če bomo upoštevali mednarodno in evropsko pravo, če bomo zagotovili upoštevanje človekovih pravic, če bomo uh, uresničili našo odgovornost v vseh državah članicah, če bomo dojeli, da je sporazum z Turčijo tak, da še ne rešuje problema. Idomena je primer tega. Potrebujemo tudi rešitve znotraj Evropske unije, teh rešitev pa svet ni prinesel žal. Hvala lepa, sedaj pa gospa, to je za eno minuto. Ta sporazum se je rodil iz potrebe, kajti voda nam je, segala, že v, je tekla že v grlo, zaradi tega, ker nekatere države niso hotele odigrati svoje vloge. Zato je treba dvojno nadzirati izvajanje, upravljanje tako v Grčiji kot v Turčiji. Evropa mora biti odgovorna, ne moremo si oprati rok in reči, to mora storiti sedaj Grčija ali Turčija, to moramo narediti mi. 8. marca smo govorili o mladih, o ženskah in o otrokah. Kaj se je s tem zgodilo? Iz eh, teh centrov prihajajo novice o izkoriščanju in mislim, da je to neusprejemljivo. Mi imamo moralno dožnost, bolj kot politično dožnost. Želimo preveriti žariščne točke točke, ki bi jih vodila Evropska unija. Kaj ti mi smo odgovorni in mi bomo lahko eh, spremljali in nadzirali spoštovanje človekovih pravic. In ob koncu neka, neka stvar se konča in druge se odpirajo. Eh, Italija že danes v določenih dneh sprejme tisoč ljudi na dan v morju in zato zahtevam, da se za Italijo in Malto začne delati eh, v smislu solidarnosti in sodelovanja. Zunto in pol gospa gospod eh, tusk gospod komisar današnja razprava je bila zelo informativna. potrjuje, da eh, politika eh, pač stori, kar je mogoče, kajti ta sporazum ni popoln, predstavlja pa konkreten eh, korak. Konkreten korak in pa možnost za pogovor, kajti o čem bi danes razpravljali, če ne bi bilo tega sporazuma. Vemo, da Turčija ni edina rešitev, poznamo probleme, ki jih imamo s Turčijo, ali je Turčija partner, ki mu lahko zaupamo. To je vprašanje, ki bi si ga lahko zastavili. Vemo, da ima Turčija težave z manjšinami, ampak nekaj smo morali storiti in strinjam se z to pobudo. Eh, ni dovolj eh, kapacitet eh, in tudi ni dovolj zaposlenih na meji med Grčijo in Turčijo. Mislim, da bi morali vsi eh, izkazati solidarnost. Že od začetka poudarjamo, da je potrebno pokazati solidarnost in hkrati prevzeti odgovornost. Naša odgovornost je, da ponudimo nekakšno rešitev Balkanska pot je zaprta, to je eh, bila dobra poteza, sedaj pa se odpira pot preko sredozemlja. Na morju ne moremo zgraditi ograj in zato je potrebno najti rešitev. Strinjam se s tem, da nadaljujemo na ta način, ampak Turčija ne more biti edina rešitev. Zastavlja se mi le vprašanje, Eh, kako eh, bomo nadzirali izvedbo eh, tega sporazuma in pa uporabo teh 3 plus 3 milijard evrov oziroma 6 milijard evrov. Hvala lepa, gospa Valenciana. Hvala, gospa predsedujoča. Hvala, gospod Tusk, predsednik sveta. Gospod predsednik sveta, obračam se na vas. Sporazum, ki smo ga podpisali s Turčijo, pomeni da se v celoti odpovedujemo svojim odgovornostim in političnim dolžnostem, dolžnostim. Seveda podpiramo sporazume s tretjimi državami, vendar pa ne podpiramo to, da se odpovemo svojim dolžnostim. V zadnjih mesecih smo. Hm, Mm, zato, ker smo želeli uh, zapreti meje, smo zgradili uh, zidove, zaprli smo migrante in s tem smo še poslabšali situacijo. In smo brez nadzora eksternalizirali, drugim predali uh, eh, dožnosti. In tukaj sedaj se uh, sklicu, govorim predvsem o otrocih, otrocih, ki jih ne ščitimo, ne ščitimo tistih, ki najbolj potrebujemo našo zaščito. Veste, kaj se dogaja, gospod Tusk? To je nelegalno. Hvala sedaj pa za minuto in pol, gospod Kefologianis. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospa predsedujoče. 18. marca, če ne bi dosegli sporazuma, bi bilo to zelo zaskrbljujoče. To pa je vse, kar je pozitivnega. Kaj ti ta sporazum s Turčijo je zelo zapleten, kompleksen in zelo nejasen. E, ta mednarodno vprašanje je postalo bilateralno vprašanje med Turčijo in Grčijo. Evropske meje so sedaj se premaknile na severno grško mejo v Idomeni in druge meje pa smo zaprli. Tukaj govorimo o velikanskem znesku denarja. Um, nismo pa se ukvarjali z tihotapci, nismo zagotovili, da ljudje iz Severne Afrike, ki lahko plačajo 30 evrov, ehm, pridejo v Grčijo in potem pridejo v Evropsko unijo. Nimamo nekega azilnega okvira, eh, tako kot je zapisano v naših direktivah. 53 tisoč migrantov je zablokiranih v Grčiji. In seveda imamo tam uh, probleme za upravljanje teh tuko, tokov. In edina rešitev je integracija v Evropi. Imamo obalno stražo uh, in moramo okrepiti tudi naše institucije, ki so se izkazale za uh, eh, šipke. Ko Jo, Jordanija in um, Libanon sta prevzeli 3 milijone uh, migrantov. Evropa pa ni sposobna upravljati milijon evro, uh, eh, uh, eh, migrantov na uh, dostojen način. Sedaj pa za eno minuto gospod Mavrides. Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Ta razprava se ukvarja z enim uh, največjih problemov Evropske unije. Strinjamo se glede stvari, ki jih potem ne izvajamo. Kar zadeva Turčijo, je to postalo že neke vrste navada, tradicija. 20 let nazaj nas je to poneslo. Turčija ne izvaja vsega, za kar se je sporazumi, sporazumela z Evropsko unijo in eh, krši temeljne pravice v Turčiji. In tudi eh, zlasti pa krši pravice do, Turčija, ki je, do Cipra, ki je član Evropske unije. Gospod Tusk, ko govorimo o tem, da ne smemo žrtovati Cipra in gospod Brok pravi, še naprej bomo obsajali, obsojali kršitve človekovih pravic v Trčiji. Oprostite, ampak to je samo topla voda. Kdaj bomo resnično sprejedli odločitve, da se bomo odpovedali Erdogana in ščitili načela in pravno države, na katerih temelji Evropska unija? To je moje vprašanje. Sedaj pa gospod Nibler za eno minuto. Gospa Nibler. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod predsednik sveta, gospod komisar, dragi kolegice in kolegi. Obladovanje begunske krize je eden največjih izzivov Evropske unije. Sporazum s Turčijo je pomemben menik, ni edini, je pa izjemno pomemben za reševanje te naloge. Kajti ta sporazum pomaga preprečevati. Um, človeku nedostojno tihotapljanje in druge probleme in uh, pomaga zaščito zunanih meja, zato podpiram ta sporazum. Problematična pa je protivsluga, ki je bila obljubljena Turčiji. Ne govorimo o šestih milijardah evrov, ki so ji bili odobreni, to je dobro naložen denar. Vprašanje odprtja novih poglavij je v rokah sveta. V parlamentu ne moremo podati mnenja, odločiti moramo o pristopu Turčije in stališče moje stranke pri tem poznate, smo za privilegirano partnerstvo, ne pa za polno članstvo. Kar se tiče liberalizacije vizumov, moram reči, da bomo o tem še razpravljali v parlamentu. Jasno, to gledam zelo kritično. Hvala. Gospod Stanišev, za eno minuto. Gospa predsedujoča, dragi kolegi, v zadnjih tednih smo slišali vsa različna tolmačenja sporazuma z Turčijo. Nekatera so bila ekstremna, da je Evropska unija kapitulirala, da se je prodala hudiču, da je uh, migrat, migransko krizo predala drugim. Vendar pa je bil to nujno potreben uh, sporazum, zaradi tega, ker je bila Evropska unija šipka in ni bila spom, posobna izvajati svojih odločitev. Kajti hudič je v podrobnostih. Podrobnosti pa so, kako bomo izvajali leta, sporazum tudi finančno. Pomagati moramo migrantom tam, kjer so, kjer jih je največ in tam, kjer so najbližje Siriji. In to pomeni Turčija, Libanon in Jordanija. Drugič, ne smemo dovoliti trgovanja za človekovimi pravicami, svobodo medijev in demokracijo. In tretjič, ta sporazum nam je dal uh, nekaj manevrskega prostora, eh, da Eh, lahko sami izvajamo migransko politiko, ampak nič se nam bo zgodilo, če tega ne bomo storili. Sedaj pa gospod Keli za eno minuto. Povedati moram, da občudujem gospoda Junkerja in to staska z, eh, pri spopadanju s to krizo in da sta izkazala pogum pri iskanju rešitev eh, in vsi pa jih kritizirajo. To seveda ni, ni dobro sporozum z humanitarnega vidika, vendar pa je potrebno, če želimo nadzirati zunanje ve, eh, meje in če se želimo izogniti kaosi, kaosu. Če bi v tem parlamentu lahko prišli, prišli vsi in bi vsi lahko spregovorili, potem bi imeli kaos. In to se dogaja z migracijskimi tokovi. Gospod mm, mm, predsednik Juncker je povedal nekaj zelo eh, pomembnega. Rekel je, da eh, ta denar ne gre Turčiji, ampak migrantov za njihovo izobraževanje in za hrado. To se je izgubilo v medijih in ob koncih smo rekli, da, eh, da bomo morali začeti pomagati tudi našim ljudem v Evropi. Hvala sedaj pa za eno minuto, gospod Zorinjo. Signor Presidente del Consiglio, signor, Podpredsednik sveta, gospod komisar. Svet je s sporazumom s Turčijo in eh, z, prin, z načeli <clears throat> o zunanji in varnostni politiki je potrd se je izognil krizi, vendar pa je prišlo tudi do krepitve strukturnih politik, investicij in se, junija se je zavezal, da bo dal nov zagon notranjemu trgu, digitalnemu trgu in tudi kapitalskim trgom. In zato, gospod predsednik, moramo od držav članic zahtevati, zahtevati in jih vprašati, kaj čakajo, zakaj ne izvajajo tega, kar so sprejele. Dovolj je besed, sedaj moramo izvajati. Mi že delamo, torej Turčija že dela, dobila je veliko, um, sprejela veliko migrantov in. To je eden izmed dobrih primerov. Upamo, da se bodo ti primeri, da uh, število teh primerov povečale. Sedaj pa gospod Hockmark gospod, gospa predsedujoča, dve, dva zaključka za tiste, ki bi želeli uh, razdeliti Evropo. Eh, izziv migracij je dolgo, dolgoročen izziv in lahko imamo različne poglede na to, kako se bomo s tem eh, spopadli. Lahko smo kritični do različnih rešitev. Morda zaradi tega, ker nobena rešitev preprosto ne more biti popolna. Vendar pa, če tega ne bomo storili skupaj, potem ne bomo sposobni sploh nič storiti. In to bi bila moralna sramota eh, do vseh tistih ljudi, ki bežijo od grozot in to je sramota, da, uh, da smo to da je to breme prišlo v roke tistim, ki eh, nas želijo razdeliti. In drugič, Ukrajina. Če bomo zatiskali oči in obrnili hrbet v Ukrajini, potem bomo tam odprli prostor za črne, temne sile in to bo pomenilo nestabilnost uh, Evrope. In sporočilo svetu, pomagajte, uh, pomagajte v Ukrajini in pokažite, da smo enotni do njih. Hvala. Hvala sedaj pa z eno minuto gospod Andru Lakis. Pred enim mesecem, ko smo razpravljali o tem sporazumu, eh, smo razpravljali tudi o pravnih vidikih. Gospodu Erdoganu ste dovolili, da nas izsiljuje in je zahteval od nas vedno več. Ali je Turčija resnično varna država? Uh, zakaj gospod Erdogan uh, tri tedne po začetku eh, izvajanja smo videli zmanjšanje tokov migrantov, ne zaradi sporazume, ampak zaradi tega, ker se je meja z uh, Sirijo zaprla. Nekateri so zadovoljni zaradi tega, ker ne želijo, da bi migranti prišli v naše države in zato si zatiskajo uh, oči. Eh, zatiskamo si oči pred tem, kar se dogaja v idomenju in druge, če resnično želimo biti solidarni in imeti evropsko vizijo, potem moramo začeti izvajati uh, premestitve uh, Eh, nekateri pa želijo od Evrope dobiti samo tisto, kar želijo in se, o, in nacionalni, uh, in se opirajo na uh, nacionalni populizem in taki moramo zmanjšati strukturne skla, uh, sredstva iz strukturnih skladov. Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Naj spregovorim o e, sporozumu med Turčjo in Evropsko unijo. Pravzaprav ne želim ničesar dodati, kajti vse je bilo povedano. Osredotočila se bom na druga dva zaključka Evropskega sveta. Junija. 28. junija e, naj bi e, Evropski svet obravnaval temo gospodarske unije. Na to temo pa se je potrebno tudi ustrezno pripraviti. Ne vemo, kakšen bo rezultat eh, referenduma eh, v Združenem kraljestvu. Seveda si želimo, eh, da bi Velika Britanija ostala v Evropski uniji, ampak na vsak način je potrebno takoj pričeti z obravnavo vzpostavitve gospodarske unije. Namreč zaostanek na tem področju je že prevelik. Na srečo mm, so predsedniki vlad in držav opozorili eh, tudi na eh, težave na področju jeklarske industrije. Nizozemsko predsedstvo mora storiti eh, več eh, in sicer v okviru trgovinske eh, politike. Eh, potreben je eh, odgovor eh, na to vprašanje, ki mora presegati zgolj predlog Evropske komisije. Gospod Mamikin si naslednji na vrsti. Koleg Dragi kolegi, podpiram konstruktivne odnose s Turčijo vendar pa ta sporazum, uh, tukaj gre za izseljevanje strani Erdogana in isto velja na to, da nas je Erdogan um, eh, izseljeval tudi glede prostega pretoka uh, blaga in uh, trenutna dejanja turčiške vlade in pa eh, seveda moramo obsoditi. Obstajajo uh, indici, da Turčija tudi podpira uh, eh, Daješ in Al-Nusra in tako dalje. In zato pozivam evropske voditelje, da promovirajo interese evropskih držav in Evrope in da se uh, držimo naših vrednot. Hvala. Sedaj pa ima besedo gospod Avramopoulos, ki bo odgovoril na to razpravo. Izvolite. Hvala, gospa predsedujoča. Predsednik Tusk, dragi kolegi, najprej bi se vam želel zahvaliti za eh, številne prispevke, ki so v skladu z tem, kako razmišlja komisija želim pa razjasniti nekaj točk. Naši, naši odnosi za Turčijo. Tukaj ne gre za antagonizem eh, glede moči, gre za sporazum, eh, s katerim se soočamo, skupaj soočamo z nekim problemom. Evropa in Turčija sta pod velikim pritiskom. Priča smo istim izzivom In sodelovanje je tukaj nujno potrebno. Res je, da Turčija gleda na to sodelovanje kot na nov zagon naših, eh, eh, naših odnosov in približevanje Evropi. Ta nov, novo poglavje se ne sme tolmačiti kot eh, popuščanje pri temeljnih vrednotah Evrope. Ravno nasprotno gre za priložnost Turčiji, da se približa eh, vrednotam Evrope in standardem. Pravna država, pravica do eh, govora, spoštovanje manjšin in rešitev za Cipr. Vse to je v interesu Evropske unije. V interesu je, da bi imeli stabilno Turčijo kot sosedo. In Turčiji je v interesu, da bi imela Evropo kot stabilnega podpornika. Ta kriza nas je približala. Eh, skupaj razmišljamo in treba je pogledati, če bomo izvajali to, za kar smo se dogovorili. Mm, preverjamo eh, torej, eh, vse, vse v tem sporazumu je v skladu z mednarodnimi pravili. Tukaj ni nobenega dvoma in tu ustrajamo. Turške oblasti so um, sprejele zakonodajo za zaščito siricev in eksplicitno, izrecno smo jim rekli, da so jamstva potrebna za vse tiste, ki potrebujejo zaščito. Bodi si, če gre za sirice ali pa ne sirice. Glede liber, vizumske liberalizacije, 35 od 72 zahtev je že izpolnjenih. Komisija pa je bila tukaj izjemno jasna. Lahko predlagamo odpravo vizumov, če so vse zahteve izpolnjene. In Turčija se tega zaveda. Prizadevajo se, da bi pospešili um, izpolnjevanje teh zahtev, zato da bi lahko prišlo do vizumske liberalizacije do junija 2016. Sporazum se je začel eh, šele izvajati. Šele 300 ljudi je bilo vrnjenih, eh, ki niso bili prosilci za EZIV. 75 direkt istu v Turčijo. To je samo eh, začetek. Naslednji teden bo komisija pripravila poročila o izvajanju vseh elementov tega sporazuma. In naj povem naslednje ta sporazum je pomemben korak naprej eh, v dolgoročnih odnosih. Skupni cilj je, da bi se približali drug drugemu, ko gre za vrednote, tako kot sem povedal že na začetku mojega nagovora. Medtem komisija nadzira situacijo v Grčiji, Eh, prizadevamo si, da bi razširili eh, zmogljivosti in da bi ranljivi prosilci, kot so ženske in otroci, bili pravilno obravnaveni. Naši ljudje so tam, pomagajo na eh, grški celini in otokih, nudijo pomoč grškim eh, oblastem. Države členi, članice pa morajo še naprej eh, sprejemati eh, begunce iz Grčije. Vse države članice morajo prevzeti del svoje odgovornosti. Več kot 50 tisoč ljudi je zablokiranih v Grčiji, več kot 70 Eh, odstotkov jih je primernih za premestitev. In to je pomembno za tiste, ki so zablokirane v Pireju, v Pireju in eh, v Idomeniju že od 20. marca. Prihodi iz Libije v Italijo kaže, da dokler obstaja nestabilnost in so eh, obstajajo tiho tapci, ki izkoriščajo ti situacijo, bodo ljudje še naprej migrirali. Situacija je pač taka in zato moramo uh, delati na, ši, na širšem okviru. Moramo nadaljevati s svojimi političnimi prizadevanji, da bi v Sirijo in Libijo znova povrnili stabilnost. In, uh, Zato smo tudi predlagali obalno, Evropsko obalno stražo in imamo tukaj osnovtek predloga, v katerem so odraženi naše zaveze. Tukaj nimamo časa, da bi ga izgubljali. Poletje je že pred vrati. To tudi pomeni, da je treba uh, okrepiti uh, za, zakonske uh, poti za tiste, ki se ne morejo, um, ne morejo priti po uh, nezakonitih poteh. Treba je tudi okrepiti pri, um, prizadevanja za uh, premestitev iz Trčije, iz Turčije, pa tudi iz Jordanije in Libanona, uh, ki imata tudi veliko število uh, beguncev če želimo zapreti nezakonite poti, potem moramo odpreti zakonite poti. Uh, um, Evropa kot trdnjava ni izvedljiva. Dokler imajo ljudje razloge za to, da bežijo, bodo še naprej bežali in skušali bodo, bo, bodo priti v Evropo. In to ni samo naša um, moralna in pravna uh, odgovornost. Uh, ampak to moramo vključiti v naše bodoče politike. Premestitve so prava pot za to, da uh, zakoni, zakonito uh, obravnavamo tiste, ki potrebujejo zaščito. Nekateri ste govorili tudi o Dublin, Blablin. Tukaj ne želimo samo uh, kozmetičnih popravkov. Predsednik je bo tukaj zelo jasen. Moramo priti do reform in zagotoviti solidarnost ter uh, pravično porazdelitev odgovornosti. Uh, trenutni Dublin pač ni. Um, ni trajnosten in ne deluje. Ne obstajajo preproste rešitve za uh, izziv pred nami. Zagotovo pa je, da moramo sodelovati in ne pa delati drug proti drugemu. To je ključnega pomena za institucije Evropske unije, za države članice in tudi za naše odnose z sosedi. Najlepša hvala za vašo pozornost. Hvala komisar, kolegi, predem predam besedo predsedniku sveta, ali lahko prosim vse, da se posedite in prisluhnite razpravo. Gospod Tusk, imate besedo. Eh, ja. Hvala lepa. Veliko vidikov eh, te razprave je, o katerih bi rad spregovoril. Najprej premestitev. Premestitev je in bo eden izmed ključnih elementov evropske rešitve za to krizo. In zato seveda potrebujemo solidarnost. V to nikakor ne dvomim. Vendar pa bi naredili napako, če bi to postalo temeljno urodje naše politike. Kaj te? Potem eh, bi bila to preprosta pobuda za nadaljne migracijske tokove. In zato mislim, da moramo biti zelo previdni, še prav posebej, eh, ko govorimo o eh, komunikaciji z zunanjim svetom. Predsednik Kamal, pa tudi predsednik Farhovštad sta v razpravi govorila o statistiki eh, za področja nezakonitega priseljevanja. Gre za novo, staro pot, govorim seveda o sredozemski poti. Zmeraj sem zelo previden, eh, kadar govorim o statistiki. Imam kar nekaj razlogov, eh, da sem eh, previden, ampak pregledal sem vse vidike, kar zadeva balkansko pot. 150 tisoč nezakonitih priseljencev je prispelo v Evropo od pričetka tega leta. Vendar pa te številke upadajo mesec za mesecem. Od 70 tisoč eh, v januarju, eh, na 50 tisoč v februarju, na 30 tisoč v marcu in na tisoč v aprilu. Samo predstavljajte si. Če bi. Predstavljajte si, da je bilo januarja sredi zime 70 tisoč eh, beguncev, priseljencev, koliko bi jih bilo šele aprila, če ne bi sprejeli ustreznih ukrepov. Drugič, od pričetka tega leta je 20 tisoč eh, priseljencev prišlo po osrednje sredozemski poti in te številke naraščajo. Vendar pa med njimi ni eh, prebivalcev Sirije. Gre za prebivalce afriških držav, kot eh, so Nigerija, Somalija, Gambija, Gvineja in pa slonokoščena obala. Kaj to pomeni? Če ne bi zaprli zahodno-balkanske poti, bi sedaj imeli tri ali pa petkrat več priseljencev iz eh, Afrike, ki bi v Evropo prišli preko Libije. Poleg tega pa so tukaj še tisti, ki uh, smo jih sedaj zaustavili na meji. Številni pravijo, da bi morala biti eh, naša prednostna naloga, da vzpostavimo Evropsko obalno stražo. Jaz sem za to, če tudi eh, ta ne bo vzpostavljena eh, še v letošnjem letu oziroma ne bo pričela delovati, kajti to je nemogoče. Vendar pa si moramo zastaviti vprašanje, kaj naj bi Evropska obalna straža pravzaprav počela naj zaustavi vse tiste, ki želijo Evropo in jih eh, tudi ustrezno preveri. Ja, meni se zdi to logično. Ampak zdi se, eh, da eh, povzročajo to vrstne dejavnosti kar precej polemik v tem trenutku. Nacionalne obalne straže morajo izvajati evropsko pravo na zunanih mejah. Evropska obalna straža mora podpirati tiste, ki pomoč potrebujejo, vendar pa jih ne more nadomestiti. Najlepša hvala. Hvala lepa, predsednik Tusk. In hvala lepa vsem kolegom. Eh, s tem je eh, ta razprava zaključena preden eh, bomo prešli eh, na slavnostno sejo eh, in k nagovoru predsednika Portugalske republike, se upravičujem, gospod Frhovštad. To je obvestilo, ali lahko nadaljujem, prosim. Torej, obveščam vas, da bodo tri inštitucije podpisale